Dobro jutro. If I may have your attention, we're about to get... No, bi počasi začeli. Danes se bomo, nam, se bomo osredotočili v našem odboru Libe na delovni seminar. Organizirali smo predstavitev o dveh predlogih komisije, uh, na področju zakonite migracije. To je del tako imenovanega migracijskega svežnja. Danes se bomo sredotočili, danes dopovdne se bomo sredotočili na sezonske delavce. Poročevalec za ta, za ta predlog je gospod Klod Moraes. Danes popovdne pa se bomo osredotočili na predlog komisije o delavcih premeščenih znotraj podjetja. E, poročevalec je naš kolega Jakolino. Ta dva predloga se zelo razlikujeta glede svojega namena. Predlog o premeščenih delavcih želi olajšati začasno migracijo visoko sposobljenih profesionalcev. Predlog sezonskih delavcev pa želi vzpostaviti skupne kriterije za um, nižje izobraženo delovno silo. Vendar pa imate tudi skupno točko. Oba predloga sta prva predloga na, tem, na področju migracij odkar je v uveljavo stopila Lizbonska pogodba. Evropski parlament sedaj uh, mora soodločati s svetom na tem ključnem področju zakonodaje, torej na področju zakonodaje, eh, svobode, varnosti in pravice. Zato se je naš odbor odločil organizirati to predstavitev, zato da bi se pogovorili o obeh predlogih. Seveda pa bomo za osnovo vzeli delovni dokument obeh poročevalcev, pa tudi Eh, stališča komisije, socialnih partnerjev, mednarodnih organizacij, predstavnikov, panok, nevladnih organizacij. To je seveda vse eh, v luči novih pristojnosti, ki jih ima parlament na osnovi Lizbonske pogodbe. Pri svojem delu bomo sodelovali z odborom za socialne zadeve in odborom za zaposlovanje v skladu s členom 50 poslovnika Evropskega parlamenta. Pozdravljamo člane teh dveh odborov, ki so prišli na našo predstavitev. Začeli bi z prvim delom. Prvi del govori o sezonskih delavcih. Dal bom besedo gospodu Morajšu, ki je poročevalec za ta predlog direktive. Na to bom dal besedo predstavnikom komisije, eh, predsedstva, pa tudi predstavnikom odbora Ample in FEM. Sedaj bomo začeli z delom. Imeli bomo tudi razpravo. Najprej bo govoril gospod Klod Moraš, na to gospa Marta Cigan ki jo pozdravljamo. Ona je direktorica za področje priseljevanja nazilov pri GD za notranje zadeve pri Evropski komisiji. Na to gospa Vadasi, ki jo tudi pozdravljamo. Ona je svetovalka za PNZ na stalnem predstavništvu Mačarske pri EU. Mačarska trenutno predseduje svetu EU. Pozdravljamo tudi Serža Koferatija, našega kolega, ki je uh, poročevalec pri odboru za zaposlovanje, pa tudi gospa Antigoni Papadopolo, ki je naša kolegica, poslank Evropskega parlamenta in poročevalka odbora FEM. Gospod Moraes, izvolite. Thank you, chairman. Uh, hvala, gospod predsednik. In hvala vsem kolegim, kolegom članom, ki so se odločili danes priti na predstavitev. Uh, in hvala tudi kolegom iz različnih organizacij, ki so prišli na predstavitev in ki nam bodo dali svoje poglede na te zanimive predloge, ki so morda v odločenih vprašanjih nekoliko kontroverzni, vendar tu gre za resne, pomembne um, predloge, zakonodajne predloge in to bo neke vrste preskus naših ambicij, preskus tega, kako spostaviti neko skupno migracijsko politiko. No, pot do tega, da smo prišli do razprave o teh dveh predlogih komisije, je povezana tudi z razpravo o modri karti in ta pot je bila dolga. Leta 1999 so na svetu tam bile države članice, torej ne Evropska komisija, ne Evropski parlament, ampak države članice se zavezale, da bodo vzpostavile skupno migracijsko politiko. Države članice so preučevali ekonomske argumente za skupno migracijsko politiko. Ugotovile so, da bomo prišli do te faze, ko se bomo lahko pogovarjali o zakonitem eh, priseljevanju ne le za visoko usposobljene, temveč tudi za nizko usposobljene delavce in niso točno, torej niso imeli točnega okvira takrat še v mislih, zato smo morali nekoliko počakati deset let, enajst let, preden smo dejansko videli resne predloge na tem področju. Leta 2005 je komisija pripravila sporočilo v zvezi z zakonitimi migracijami in takrat se je bolj jasno pokazalo, kakšna bo naša naloga. In predlog sezonski, o sezonskih delavcih je ravno v tem kontekstu in sicer, da ko se pogovarjamo o zakonitem priseljevanju, se pogovarjamo o zelo občutljivih vprašanjih povezanih z zaposlovanjem, s potrebo po delovni sili v, v Evropi. Moramo se pogovarjati o demografskih vprašanjih, o usposabljanju in tako naprej. Eden na ključnih elementov v tem predlogu je da zagotovimo, da sezonski delavci, ki že delajo v naših državah članicah in teh je več sto tisoč, torej da se izognejo izkoriščanju, za katerega vemo, da obstaja. Želimo tudi urediti trg sezonskih delavcev, saj se zavedamo, da je to integralen del naših gospodarstv. Sezonski delavci pridejo v Evropsko unijo, trdo delajo v Evropski uniji domov pošiljajo denarna nakazila v svoje države izvora. Mi te ljudi potrebujemo in danes bomo skušali definirati, kaj to dejansko pomeni, kako jih lahko zaščitimo in kako bomo sooblikovali predlog o sezonskih delavcih. To sezonski delavci delajo na različnih področjih, v hotelirstvu, v kmetijstvu. Niso nujno vsi nizko usposobljeni, vendar upravljajo delo, za katero ni potrebna visoka izobrazba. OECD je predstavila dejstvo, da določeno sezonsko delo v Evropski uniji potrebujemo. Pravna podlaga za predlog je nekoliko sporna. Ko smo se pogovarjali o vprašanju zakonitih migracij, smo tudi morali se vtakniti vprašanja dela. Zato smo se odločili za člen 50. Tako imamo z nami torej tudi druge člane, člane odbora Libe in mora sodelovati z odborom za zaposlovanje. Eh, in mislimo pa, da je prav, da je odbor eh, Libe pristojen za to vprašanje, vendar mu potrebujemo tudi sodelovanje z odborom za zaposlovanje, zlasti člen 16, ki govori o enake obravnavi. Zato tesno sodelujem s svojim soporočevalcem Sergijem Koferatijem, ki bo poročevalec za ta predlog kot predstavnik odbora za zaposlovanje. Torej, poleg tega pa bomo tudi prosili za mnenje odbora za ženske zadeve. Z odborom za socialne zadeve bomo tesno sodelovali za to, da bomo dejansko zagotovili, da sezonski delovci, ki pridejo v EU, dejansko ne, um, da se jih ne izkorišča uh, in da niso torej izkoriščani zakoniti delavci v EU kaj bi rad predstavil v prihodnih nekaj minutah. Torej, rad bi izpostavil določene ključne elemente predloga. Prvo vprašanje je subsidijarnost. Nismo, oziroma več držav članic je omenjalo vprašanje subsidijarnosti da je sezonsko delo vprašanje, ki ga je treba obravnavati na ravni držav članic. Mislim, da moramo to upoštevati pri oblikovanju predloga, saj ton vključuje ključen element v zvezi z migracijami. Migracije so občutljivo vprašanje. Države članice se tega želijo lotevati po svoje in zavedajo se, da lahko evropska rešitev da neko dodano vrednost temu. Ključen namen predloga je, da se ustvari neko okolje, da sezonski delavci pridejo v EU, opravijo svoje delo in prav tako pa se lahko vrnejo v svoje države izvora. To je neke vrste krožna migracija. No, ko pa so v EU, morajo živeti v nekih eh, dostojnih okoliščinah in lahko stanejo najdlje šest mesecev. No, predlog ni tako ambiciozen, da bi dejal, da je sezonsko delo nekaj, kar ni. Sezonsko delo je povezano s specifičnimi sektori, kot so recimo kmetijstvo, turizem, hotelirstvo, kjer pač imamo posebne zahteve. Torej, ne smemo biti preveč ambiciozni, moramo se ukvarjati s sektori, ki so uh, dejansko relevantni za to vprašanje, ne da vključujemo sektore, ki ne potrebujejo sezonskih delavcev. Ne smemo si skušati prizadevati, narediti nekaj, kar tako ali tako ni bil del namere tega predloga. Moramo zaščititi delavce pred izkoriščanjem. Mm, poleg tega moramo zagotoviti, da je vstop sezonskega delavca pogojen z pogodbo o delu in delodajalci morajo dati dokaze, da bodo sezonski delavci dobili dostojno bivališče med delom. Poleg tega so tudi navedene sankcije in zahteva se enaka obravnava. Predlog eh, določa enako obravnavo, kot bi se obravnavalo nacionalne delavce in to določa predlog člena 16. Definicija člena 16 za marsikoga ni dovolj močna, da bomo dejansko zagotovili enako obravnavo. In to bo verjetno en, eden ključnih predlogov, o kateri se bomo morali pogovarjati z našimi kolegi iz odbora za eh, zaposlovanje in številnimi predstavniki, ki ste danes tu, torej morali smo povedati o tem, kako bomo zagotovili um, enakopravno obravnavo delavcev da ne bomo prišli tudi v situacije, ko eh, torej, delavci niso izpostavljeni enakim pogojem. No, to je tudi povezano z razpravo, ki smo imeli o napotenih delavceh. Imam le še pet minut, tako da bom na hitro predstavil ostale predloge. To ne pomeni, da v svojem poročilu nisem dovolj podroben, temveč se držim tega, da imam na voljo deset minut. Torej, prosim, zapišite si, kaj bi si želeli videti od delovne dokumente in potem med razpravo lahko vprašate za več eh, podrobnosti. Prvo vprašanje je definicija sezonskega delavca. To je skupna pristojnost obeh odborov. Trenutna definicija uh, ni dovolj jasno zapisana. Moramo imeti bolj jasno določbo, kaj je sezonski delavec. In to je torej povezano s tem, kar sem dejal v zvezi s tem, za katere sektorje gre, v katerih sektorjih bodo sezonski delavci delovali. Sektorje, ki bi jih lahko izključili, no, da bi lahko izključili gradbeni sektor ali druge sektorje, ki niso sezonski po svoji naravi. In to je resen del predloga, glede tega se že pogovarjamo s predstavniki teh panok, vprašanje krožnih migracij in denarnih nakazili zelo pomembno. Ko smo dobili predlog iz Tampereja, je bilo rečeno, da zakoniti delavci so neke, takrat je bilo mm, prevladujoče razmišljanje, da je to neke vrste eh, težava za družbo, no sedaj pa se je izkazalo, da dejansko je prispevek teh delavcev zelo pomemben, poleg tega pa tudi pomemben prispevek denarja, ki ga te osebe pošljajo v svoje države izvora. Danes so tu z nami številni predstavniki neradnih organizacij, tudi z njimi se bomo pogovorili o tem. Pogovorili smo o prispevku uh, migrantov. Poleg tega pa se moramo tudi pogovoriti o pogojih, v katerih živijo. To je tudi ključen element uh, predloga. Drugi del je vprašanje pogojev za sprejem. Odbor Libe bo pri, pristojen za to vprašanje. Preučili bomo, kakšna je to veljavna delovna pogodba, ogledali smo, kateri eh, potovalni dokumenti bodo zahtevani od posameznikov, obrnali bomo vprašanje zdravstvenega zavarovanja, vero, ki jih morajo imeti na voljo, eh, preskus trga, eh, število um, prijav in tako naprej. Potem bomo morali obravnavati še uh, vprašanje, ali se lahko uh, nekdo zamenja delavca oziroma delodajalca in Poleg tega moramo tudi eh, preučiti možnost prito, pritožbe takšnih delavcev. Saj smo videli v Italiji recimo primere, ko so sezonski delavci živeli v, v, v gozdu in so imeli zelo slabe življenjske pogoje. Na no, odločenih primerjih pa seveda eh, živijo bolje. Ne moremo seveda pokriti vseh možnih primerov izkoriščanja, vendar moramo določiti neke osnovne kriterije, v katerih morajo sezonski delavci v Evropi eh, živeti poleg tega moramo uh, zagotoviti, da bodo države članice zagotovile, da so uh, vsi podatki jasno na voljo delavcem in kar zadeva sankcije in pritožbe. Enostavno je reči, da se lahko sezonski delavec pritoži, vendar če ta delavec ni del nekega sindikata in se čuti uh, Eh, izkoriščan, se težko eh, pritoži. Če zamenja delodajalca, potem ni več sezonski delavec. Skratka, to so lahko težke situacije. In moramo najti način, kako bomo zagotovili osnovne standarde za nje. Moramo preučiti možnost inšpekcij in nadzora. Poleg tega moramo tudi preučiti delo eh, agencij za zaposlovanje in posrednikov. Naj zaključim direktiva o sezonskih delavcih bo gotovo povzročala veliko razprav, seveda pa moramo se osredotočiti na vprašanje enake obravnave, moramo obravnavati eh, občutljivost držav članic na vse, kar je povezano z delovno migracijo. Vendar, če bodo države članice, če so države članice same rekli, da potrebujemo skupno politiko migracij, potem moramo to upoštevati. Če menijo, da je migracija nujna za evropsko gospodarstvo, potem potrebujemo imeti neke standarde. Evropa je unija vrednot in moramo je potem seveda poskrbeti za to, kako se ravna z njimi. In to je pomemben korak naprej na področju zakonitih migracij in upam, da boste proaktivni, ko bomo skušali izboljšati eh, predlog, tako da vas pozivam k proaktivnemu eh, pristopu in se osredotočite na to, kar sem izpostavil. Torej, poročevalec je skoraj da 20 minut govoril vendar predlagam, da se ostali danes do povdne omejite na maksimalno 7 do 10 minut, tako da bomo imeli na voljo dovolj časa še za razpravo. Uh, Potem pa bomo nadaljevali še z razpravo o socialnih partnerjih. Sedaj pa Marta Segan v imenu Evropske komisije. Eh, eh, hvala lepa, gospod predsedujoči oziroma predsednik, gospe in gospodje. Najprej najlepša hvala. Najprej odboru Libe, da je organiziral to javno predstavitev v zvezi z tema zelo pomembnima predlogoma, ki dopolnjujeta politiko o zakonitem priseljevanju iz leta dva tisoč pet. Danes se bomo torej pogovarjali o direktivah in sicer o direktivi o sezonskih delovcih in o direktivi o znotraj podjetja premeščenemu osebju. To sta prvi direktivi, ki smo jo sprejeli po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe. Srečanje, kot je današnje, na katerem sodelujejo vsi, zainteresirani, je tudi za nas zelo dobra priložnost, zato da bolje razumemo, kaj se dogaja, da si izmenjamo mnenja, da slišimo vaše pomisleke, dvome, skrbi, želje in pripombe. Kaj lahko kot komisija storimo za to, da bi pri sprejemanju zakonodaje dosegli napredek. Glede samih migracijskih tokov, Mislim, da se vsi zavedamo, da je to pač del življenja, da se s tem soočamo vsak dan. V zadnjem obdobju smo priča v različnih delih Evrope in sveta tudi izrednim dogodkom. Vsakodnevni dogodki niso tako zelo očitni, ampak lahko vam povem, da se vsak dan, tako mi kot tudi državljani, soočamo za migracijskimi tokovi. Dobro upravljanje, celovito upravljanje migracij je po našem mnenju nujno v današnjem svetu, zato bi morali storiti vse v svoji moči, še zlasti Evropska unija, zato da vzpostavimo dobro in celovito upravljanje migracijskega pojava tako v Evropski uniji kot v odnosu s tretjimi državami. V kriznem obdobju to verjetno ni nekaj enostavnega, vendar bi morali razmišljati dolgoročno in vzpostaviti trajnostni pristop. Ker imam omejen čas, se bom kar takoj lotila direktive o sezonskih delavcih. Poročevalec je že predstavil glavno problematiko, ampak naj še samo pojasnim, kakšno je ozadje tega predloga. Glavni cilj predloga je, da zagotovimo enostavno in predvsem jasno zakonodajo na področju delavcev, migrantov, ki prihajajo na začasno delo v Evropsko unijo. Ta skupina delavcev je zelo ranljiva skupina. Predvsem pa smo želeli s tem predlogom zaščititi to skupino delavcev pred vsakršno obliko izkoriščanja. To je prvi takšen predlog, ki se nanaša na nizko kvalificirane delavce. Komisija sicer že sprejemala določene zakonodajne akte na področju zakonitega priseljevanja, naprimer direktivo o visoko kvalificiranih delavcih. Zakaj se nam je zdelo smiselno in nujno predstaviti ta predlog? Iz prakse lahko vidimo, da potrebujemo sezonske delavce iz tretjih držav. Delodajalci v Evropski uniji potrebujajo delavce iz tretjih držav, zato da bi opravljali sezonsko delo, predvsem na področju turizma, kmetijstva, kot je bilo že omenjeno, kajti v Evropski uniji nimamo na voljo dovolj delavcev za ta področja. Praksa nas tudi uči, da bi morali delavce iz tretjih držav bolje zaščititi, zato ker se pogosto soočajo z izkoriščanjem, delajo v slabih delovnih pogojih in zopr to bi se morali boriti. Nedavni dogodki v sredozemlju tudi kažejo, da bi morali preprečiti nezakonito priseljevanje. Najbolj učinkovit način, da to storimo, pa je, da odpremo kanale za zakonito priseljevanje. Katere prednosti prinaša predlog komisije? Naš predlog temelji na vzpostavljanju hitrih postopkov za sprejem sezonskih delavcev izven Evropske unije. To pomeni, da bodo ti sezonski delavci veliko hitreje na voljo delodajalcem v Evropski uniji, ko jih bodo leti potrebovali. To je zapisano tudi v našem zakonodajnem aktu. Namreč države članice so tiste, ki bodo opredelile število delavcev, ki jih bodo sprejele in sicer na podlagi tržnih testov in ocene, ki vlada na trgu. Ta direktiva nam daje tudi priložnost, da vzpostavimo hitre postopke, postopke, ki bodo enaki v vseh državah članicah in ki bodo tudi omogočili, da se sezonske delavce najame veliko hitreje, predvsem pa na enak način v tem predlogu so zapisana zelo jasna in enostavna pravila glede najemanja. S tem želimo preprečiti najemanje nezakonitih delavcev in to, da bi ti delavci ostali predolgo v Evropski uniji. Če se spomnite, smo sprejeli tudi direktivo o sankcijah za delodajalce, ki nezakonito najemajo delavce. Ta direktiva bi morala biti prenešena do julija letos. Zelo pomembno bo, da ustrezno spremljamo izvajanje te direktive v državah članicah. Kar zadeva samo stabilizacijo in regularizacijo sezonskih delavcev, tudi to se omenja v direktivi. Naj povem, da smo sprejeli zakon zakonodajne določbe, ki se nanašajo na delovne pogoje. Delovni pogoji so zelo jasno predeljeni. Delodajalci bodo morali zagotoviti tudi ustrezne dokaze, da bodo ti sezonski delavci tekom svojega bivanja nameščeni v ustreznih pogojih. Sezonski delavci imajo na voljo tudi možnost pritožbe preko ustreznega mehanizma, ki ga bomo oblikovali, zato da bi lahko bolje izvajali to direktivo kot je rekel že poročevalec. Zelo pomembno je, da zagotovimo ustrezno spremljanje izvajanja te direktive. Direktiva opredeljuje tudi to, kako naj bodo delavci v Evropski uniji nastanjeni pomembno je, da se upošteva tudi krožna migracija. Krožna migracija je koncept, ki ga spodbujamo tudi v okviru migracijske politike. Ta krožna migracija sezonskih delavcev med Evropsko unijo in njihovo matično državo bo poskrbela za to, da delavci ne bodo ostali predolgo v Evropski uniji, da bodo lahko nakazovali sredstva tudi v matično državo in da bodo kasneje, ko se bodo vrnili v matično državo, lahko tja odnesli tudi svoje znanje in izkušnje. Mi smo organizirali ogromno srečanj z vsemi deležniki. O tem smo se pogovarjali na raznih srečanjih, na sestankih, tudi predstavnik sveta oziroma predstavnica sveta bo kasneje povedala, kaj se dogaja v svetu v zvezi s tem predlogom, kako poteka sprejemanje predloga. Sama bom z veseljem prisluhnila vašim pripombam in vašim vprašanjem. Upam, da nam boste pomagali pri pospeševanju tega postopka. Komisija je to pripravljena storiti. Mi pa vseeno na koncu podarila še to, kar je rekel poročevalec. Pomembno je vprašanje subsidijarnosti. Subsidijarnost se pogosto omenja, kar nekaj mnen smo prejeli strani nacionalnih parlamentov, nekatera mnenja so bila negativna, nekatera pozitivna. Za nas je bila to zelo dragocena izkušnja, ko smo se pripravljali na ta zakonodajni postopek, ki bo privedel do sprejetja direktive. Najlepša hvala za vašo pozornost. Če imate pripombe in vprašanja, pa bom seveda z veseljem prisluhnila tudi vam. Čis. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Vivian Vadasi, svetovalka za PNZ, stalnega predstavništva Mačarske pri Evropski uniji. Gospa, tudi vas prosim, da se držite dodeljenega časa, potem sledite še dva govornika, nekaj časa pa potrebujemo tudi za razpravo. Ačte. Hvala lepa, gospod predsednik, najlepša hvala, da ste mi dali besedo. Dobar dan, gospe in gospodje. V imenu mađarskega predsedstva bi se tudi sama rada zahvalila odboru Libe, ker je organiziral to javno predstavitev. Tudi mađarsko predsedstvo posveča veliko pozornost širšim posvetovanjem z vsemi deležniki. Nam se zdi, da je izjemnega pomena, da dobro sodelujemo s to zakonodajalcem, torej z Evropskim parlamentom. Zelo dobro je, da lahko kot mačarsko predsedstvo vodimo razpravo znotraj sveta tudi o zakonitem priseljevanju in o politiki z tega področja. Kaj je bistvo predloga, ki se nanaša na sezonske delavce? To, da se vzpostavi čim bolj enostaven, tekoče delujoč sistem, ki bo izvedljiv tudi v praksi v državah članicah. To je fleksibilen sistem, ki se bo uspel odzivati tudi na posebne okoliščine v državah članicah. Istočasno pa bomo seveda spoštovali tudi pravice držav članic na področju sezonskih delavcev. Hvala lepa tudi za delovni dokument, ki ste ga pripravili. Upam, da bomo danes na tem srečanju med razpravo slišali kakšno zanimivo pripombo, ki nam bo služila za nadaljne delo. Sedaj pa bom nadaljevala v mačarščini. A magyar elnökség eh, alatt nagy eh, intenzitással. V času mačarskega predsedovanja smo že organizirali kar nekaj intenzivnih razprav o delu, ki se je začelo že v času belgijskega predsedstva. Uh, V delovnih skupinah se tudi strokovnjaki ukvarjajo s to tematiko. Med pogajanji smo dosegli precejšen napredek tudi pri številnih bolj podrobnih vprašanjih. Stališča držav članic so danes veliko bolj jasna, tako komisija kot gospod Moraj sta pojasnila, da so med pogajanji države članice pogosto govorile o subsidiarnosti, ki se nanaša na nacionalne parlamente. Za nas je bilo to ključno vprašanje. Kar zadeva samo osnutek, naj povem, da smo v osnutku omenjali zelo pomembna vprašanja, ki se navezujejo na socialna vprašanja, ki se navezujejo tudi na delovna področja. V delovni skupini za socialna vprašanja v svetu smo se pogovarjali o tej tematiki. Kolikor vem, bo vaš odbor podal tudi mnenje delovni skupini za migracije in azil v svetu. Mislim, da bo tudi vaš odbor Libe skupaj z odborom za zaposlovanje obravnava to tematiko. V svetu smo se intenzivno pogovarjali in se bomo še pogovarjali tudi o socialnih vidikih. Kadar smo govorili o migracijah, smo se vedno pogovarjali večinoma o dovoljenjih za prebivanje, ki naj ne bi veljala več kot tri mesece. V zvezi s tem naj vam povem še to, da smo se pogovarjali tudi strokovnjaki za vizume. Glavni izziv, s katerim se soočamo, pa se nanaša na dovoljenja za prebivanje prebivanja, ki so bodi si kratkoročna, bodi si dolgoročna. Zakonodaja v državah članicah se to zadevno precej razlikuje, zato je treba stvari bolj natančno predeliti. Mačarsko predsedstvo se je zastavilo določene cilje na tem področju in po našem mnenju bi morali sezonski delavci imeti enake pravice, ne glede na to, koliko časa bodo ostali v Evropski uniji. Predsedstvo torej skuša doseči kompromis na podlagi tega načela, kajti zdi se nam, da bi tako uspeli vzpostaviti tudi ustrezno ravnotežje. Poleg tega smo se ukvarjali tudi samo predelitvijo sezonskih delavcev. Gospod Morales je to že omenil, tudi predsednik vašega odbora je izpostavil to vprašanje. Potem pa se tu pojavlja še vprašanje obdobje, obdobja sezonskega dela. Države članice imajo različna mnenja glede tega. Predvsem pa se mnenja razlikujejo zaradi specifičnih okoliščin, ki vladajo v državah članicah in zaradi zakonodaje, ki se prav tako razlikuje. Vprašanje je, kako bomo opredelili sezono, kako bomo opredelili sezonsko delo, kajti ta dva pojma se v državah članicah precej razlikujeta. Pomembno je tudi, da opredelimo sezonsko delo za vsak posamezen sektor. Nekateri omenjajo, šestmesečno obdobje za prebivanje. Nekateri menijo, da je to predolgo obdobje, nekateri menijo, da je to prekratko obdobje. Za nas je pomembno, da spostavimo ravnotežje in da upoštevamo veljavno nacionalno prakso. Glede migracijskih vprašanj naj povem, da se obravnava še ena pomembna zadeva in sicer ali lahko prosilci za dovoljenje vložijo svojo prošnjo na ozemlju države članice, v kateri že bivajo. Potem pa so tu še ustrezni pogoji za življenje. Za nekatere države je to predvsej sporno vprašanje, kako bomo opredelili primeren standard za življenje. Težava se pojavlja tudi pri tolmačenju pojma preobsežna. Plačila. Problem se pojavlja tudi pri vprašanju, kdo je zadolžen za priskrbitev na stanovanja za posameznega delavec, ali je to delodajalec, ali je to delojemalec. Torej, gospe in gospodje, na kratko sem omenila vprašanja, ki jih bomo še naprej obravnavali v času našega predsedovanja. Mi tesno sodelujemo tudi s komisijo in z naslednjim polskim predsedstvom. Z velikim zanimanjem pa spremljamo tudi razprave in pogajanja v Evropskem parlamentu. Mi bomo pripravljeni prisluhniti mnenju vseh udeleženih strani. Hvala lepa za vašo pozornost. Upam, da sem se držala dodeljenega časa. Dobro, sedaj pa damo besedo poročevalcema iz odbora za zaposlovanje in odbora za vprašanja žensk. Najprej gospod Koferati. Vsak ima na voljo pet minut. Hvala lepa, gospod predsednik. Mislim, da bi morali v prvi vrsti upoštevati nekaj, kar pogosto zanemarimo. In sicer, kakšen pomen ima ta direktiva? Nekateri menijo, da bi bila ta direktiva lahko nekoristna ali celo protiproduktivna. Po mojem mnenju pa je ta direktiva ključnega pomena, če želimo zaščititi pravice številnih oseb in jim zagotoviti ustrezne pogoje za življenje. Sezonsko delo se bo verjetno še povečalo v prihodnosti in se bo zelo verjetno tudi spremenilo. V preteklih letih je bilo sezonsko delo na področju kmetijstva zelo pomembno. V terciarnem sektorju je sezonsko delo zelo pomembno, zlasti na področju turizma in tako naprej. Razumemo, zakaj se bo sezonsko delo povečalo. Na področju kmetijstva že sedaj sezonski delavci opravljajo določena dela. Kar zadeva turizem, pa vemo, da se življenski slog spreminja, da se tudi turizem in popraševanje na področju turizma v Evropi povečujeta. Zato potrebujemo zelo natančno direktivo. To je nujni predpogoj. Druga pomembna zadeva pa je, da se natančno opredeli področje uporabe. Dobro bi bilo, če bi bili nekoliko bolj fleksibilni. Kako je opredeljena sezona? Zgodovinsko gledano je vsaka sezona traja tri mesece, vendar je dejstvo, da so ta sezonska obdobja različna na Finskem in naprimer na Malti. Zato bi morali opredeliti minimalni prak. Potem pa bi morali samo trajanje obdobja in sektorjev morali prepustiti državam članicam. Države članice so tiste, ki lahko opredelijo dodatne sektorje za posamezne obdobje, poleg tistih, ki jih že opredeljuje direktiva. Tretja zadeva, govorimo o enakopravni obravnavi. Enakopravne obravnave ne smemo razumeti samo kot zagotavljanja enakega plačila. Pomembno je, da zagotovimo enakopravne delovne pogoje, da zagotovimo enake socialne pogoje in pravice in delovne pravice. Skratka, zagotoviti moramo enakopravnost med vsemi osebami, ki zagotavljajo določeno storitev. Tako da je treba to enakopravno obravnavati čim bolj široko. Gre za to, da vsem zagotovimo enake pravice in enako plačilo. Mislim, da bi morali ustrezno urediti to področje. Zagotoviti poenotenje. Poenotenje pa pomeni, da bomo morali zagotoviti ustrezno preglednost na trgu in tudi ustrezno konkurenčnost, kajti vemo, da se na določenih trgih lahko pojavlja tudi socialni dumping. Zagotoviti je treba torej enakopravno obravnavo. To pa lahko dosežemo samo, če bomo zagotovili ustrezne kolektivne pogodbe. Kolektivne pogodbe se sprejemajo drugače v posam, vsaki posamezni državi članici. V vsakem sektorju bi morali natanko opredeliti, kako se ureja delo in direktiva bi morala vse to natančno opredeliti. Potem pa je tu še vprašanje sankcij in nadzora. Pomembno je, da upeljamo sankcije, zato da ne bi prišlo do kakršnih koli nepravilnosti. Pogosto sezonsko delo spremlja tudi nezakonito delo. In to vrstno delo je težko spremljati, nadzorovati in predvsem ga odkriti. Nadzor in sankcije so torej nujno pomembni, če želimo v prihodnje zagotoviti kakovostno sezonsko delo. Lahko sicer storimo napredek tudi brez tega, če zagotovimo izključno enakopravno obravnavo, vendar se mi zdi, da bi morali v Evropi skrbeti predvsem za to, da se prepreči nezakonito delo. Po mojem mnenju je smiselno spostaviti prehodni režim, kar pomeni, da ko bo direktiva začela veljati, bomo v Evropi že imeli določeno število nezakonitih migrantov. In mislim, da bi morali urediti potem odnos med temi migranti in prihodnimi migranti, ki bodo prišli v Evropo na zakonit način. Prehodni režim je torej nujno potreben tako da bodo tisti, ki so že v Evropi, uspeli ostati v Evropi na zakonit način. Mislim, da se to menja tako v predlogih parlamenta, kot v predlogih komisije. Hvala. Grazie, onorevole Cofferati. Now we give the floor. Hvala lepa, gospod Cofferati. Sedaj pa kolegica Antigoni Papadopoulou ki je poročevalka iz odbora FEM za to vprašanje. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bom govorila v maternem jeziku. Hvala lepa. Področje migracij je zelo pomembno v Evropi. Sezonsko delo se je v vseh državah Evropske unije znatno povečalo. Zavedamo se, da je nujno sprejeti to direktivo, kajti s tem bomo storili korak v pravo smer. Bistvo tega predloga je, da se zagotovi ustrezen nadzor nad migracijskimi tokovi, nad migracijami in nad sezonskim delom. Zagotovo je najbolj pomembno to, da sprejmemo jasna in enotna pravila za sezonske delavce, in da zagotovimo tudi ustrezne pravice za sezonske delavce, kar pomeni, da bomo morali sprejeti tudi ustrezne ukrepe na področju nadzora in na področju sankcij za delodajalce, ki nezakonito najemajo to vrstne delavce. V odboru FAM smo mnenja, da so ženske, ki predstavljajo velik del sezonskih delavcev, posebna skupina posebej ranljiva skupina, zato ker pogosto prihajajo iz eh, revnih držav, kjer je življenjski standard nizek, pogosto ženske pridajo za otroci ali celo noseče, nepismene so zelo pogosto in v tuji državi naletijo na številne predsotke, stereotipe, pridajo v državo, katerega jezika ne poznajo. Zato je pomembno, da tem ženskam zagotovimo vsa jamstva da poskrbimo za njihove pravice, da jih v celoti obvestimo o vsem, tako da bodo ženske vedele, kakšne so njihove pravice in kakšne so njihove obveznosti. Tako prejemna država kot delodajalec bi morala vse ženske obvestiti o vsem tem. Predvsem pa je treba na področju sezonskega dela sprejeti ustrezen sporazum naprimer ženske ne bi smele biti prisiljene delati stvari, za katere niso bile najete, ne bi smele dopuščati, da jih plačajo manj od ostale. Zato bi morali, po našem mnenju, poskrbeti za ustrezen nadzor nad vsem tem in poskrbeti tudi za sankcije. Ta direktiva je pravzaprav osnova, na podlagi katere bomo lahko storili korake naprej. Če se navežem na to, kar je rekel kolega Moraes v uvodnem govoru. Pogovarjati se moramo z vsemi državami članicami in z vsemi akterji, zato ker je na vse zadnje treba spoštovati tudi načelo subsidijarnosti. Sektor turizma, sektor kmetijstva sta sektorja, kjer je največ sezonskih delavcev. Potem je pa tu še gradbeni sektor. Tega sicer nismo vključili v direktivo, zato ker se ta sektor precej razlikuje v državah članicah. Sam problem namestitve pa je zelo akuten, zlasti, ko gre za ženske. Zato bi morali resnično upeljati tudi sankcije. O tem bi se morali pogovoriti z državami članicami. Odbor FAM pa je seveda pripravljen prisluhniti vsem vašim pripombam in vprašanjem ter ponuditi ustrezne odgovore. Hvala lepa, gospa Papadopolu. Kdo želi besedo med razpravo, prosim, da dvignete roke. Kar nekaj vas že želi podati pripombe, zastaviti vprašanje. Prosim vas, da spoštujete dodeljeni čas za govor in sicer dve minuti. Najprej gospa Romero Lopez. Hvala, gospod predsednik. Kako bomo spodbujali zakonito migracijo, tako da bi preprečili povečanje nezakonite migracije? Ta direktiva bi morala biti učinkovita v boju proti nezakoniti imigraciji. Edini način je, da sodelujemo z državami izvora. In sicer, če gre za države z juga ali iz Latinske Amerike, kjerkoli pač že, morali bi nekako organizirati, kot smo to že naredili v evropskih državah, ko smo imeli imigracije iz eno v drugo državo. V glavnem, morali bi imeti nek, neke organizacije, ki bi kanalizirali uh, de, torej informacije, tako da bi recimo delavci vedeli, kakšne bodo njihove okoliščine za delo, pod kakšnimi pogoji bodo delali. Tako bi ljudje v državah izvorah že vedeli, v kakšnih pogojih bodo delali, kakšne bodo njihove pravice in tako naprej. Torej, to bi res morali storiti vsaj v državah, kjer eh, imajo nastajajočo demokracijo. To bi teže dosegli v diktaturah, vendar imamo države, kjer nastaja demokracija in tam bi res lahko spodbujali za takšno ozaveščanje bodočih delavcev migrantov. To je bilo prva stvar, ki sem želel omeniti. Druga stvar, fleksibilnost. Kaj pomeni fleksibilnost? Saj fleksibilnost ne pomeni to, da se pravice zmanjšujejo. Fleksibilnost ne sme prizadeti enakopravne obravnave, temveč mora um, iti za to, da se upoštevajo razlike držav članic. Seveda, razmere niso enake uh, v Andaluziji ali na finskem sezone trajajo dlje v enem delu Evrope kot drugot. In eh, lahko imamo recimo ponavljajočo se sezonsko delo in moramo torej biti tu fleksibilni, tako da uh, nekdo točno se lahko prilagodi situaciji. Vsekakor pa mora vsak delavec vedeti, kakšne so njegove pravice in obveznosti. Sindikati, ne le evropski sindikati, temveč tudi sindikati v državah izvora, morajo imeti odnose z evropskimi sindikati in morajo sodelovati med sabo, morajo se izmenjavati informacije. Mislim, da bi z mednarodno organizacijo za delo lahko vzpostavili tako sodelovanje med sindikati uh, iz Evrope in tretjih držav. In potem še vprašanje eh, eh, ne zaščite, temveč obrambe pravic delavcev. Te delavci so ranljivi in lahko bi se zgodilo, da bi njihove pravice okrnili. In to je seveda naloga sindikatov, vendar pa moramo seveda upoštevati, kako bi lahko inšpekcije v državah članicah med sabo sodelovale. Seveda, trgi dela so sedaj v nekašnem zastoju. No, vsaka država članica ima svoj trg dela, vendar nekoč v prihodnosti bomo imeli evropski trg dela in moramo se pogovarjati o tem, kakšne so sankcije v enih državah članicah in drugih državah članicah. Zaenkrat nijamo skupnega trga dela, vendar bi morda vseeno lahko o tem razmišljali, lahko bi imeli agencije, observatorije, ki bi spremljali to, kaj se dogaja v državah članicah in kako potekajo delovne inšpekcije. Hvala. Gospod Papa Nikola. Indeed, uh, we have a reality here. We have many seasonal workers Hvala. Obstaja določena realnost glede delavcev v država članicah. Znašli so se v teh državah in imajo, nimajo zakonitega statusa in imajo pravico do enakopravne obravnave. V številnih primerih so takšni delavci zelo ranljivi. And I agree with the positions of, of from all the speakers that uh, national... Strenjam se s tem, kar so dejali ostali govorniki, da imamo številne nacionalne stališča s tem v zvezi in uh, seveda moramo najti način, kako uh, rešiti vprašanje krožnih migracij. Ampak vprašanje je tole in na uh, to bi rad dobil kakšen odgovor v strani naših govornikov s tem v zvezi, če nam namreč lahko povedo, kaj več s tem v zvezi. Seveda sprejetje direktive o sezonskih delavcih, se zdi, da je zelo pomembno orodje in s tem se vsi strinjamo. Še posebej za južnoevropske države je to pomembno, ki je v tem trenutku najbolj vplivajo na migrante. Vprašanje torej je, kako lahko zagotovimo, da sezonski delovci ne bodo ostajali dlje in se v bistvu prelevili v nezakonite priseljence, potem ko se e, njihovo dovoljenje za prebivanje izteče. Kako bomo torej na koncu tudi zagotavljali ustrezno izvajanje takšne direktive? Drugo vprašanje, ki, na katerega bi rad odgovor, pa je naslednje. S klodom se strinjava glede številnih argumentov, ki so zajeti v tem poročilu o sedonskih delavcih. Ampak eh, ali ni pomembno imeti v mislih tudi dvostranske sporazume, ki že obstajajo na tem področju med državami članicami? Naprimer, če pogledamo primer Španije. Španija ima dvostranske sporazume s šestimi tretjimi državami. No, če zaključim, jasno je, da obstaja še odprto vprašanja, ki pa jih moramo zelo, zelo natančno še preučiti. Hvala, gospod Encijo. Hvala lepa, predsednik. Najprej hvala vsem govornikom, ki so predstavili svoje delo. To mislim, da je zelo pomembno delo, sploh upoštevajoč pomen tega pojava v Evropski uniji. Kar zadeva zakonito priseljevanje, imamo v Evropski uniji velik problem. Namreč eh, obstaja veliko razhajanje med eh, strategijo na ravni EU in pa dejanskimi politikami, ki jih izvajajo posamezne države članice. No in ta strateški razkorak, povzroča hude težave, ko gre za zakonite migracije, še posebej na področju sezonskega dela. Mislim, da imamo več kot dovolj dokazov, ki kaže na to, da sezonski delavci iz tretjih držav in pa sezonski delavci iz držav članic vsekakor so izkoriščeni in živijo v slabih okoliščinah. Obstajajo cele mreže ljudi, ki izkoriščajo sezonske delavce in tu lahko omenim tudi agencije za, eh, za poslovanje, za začasno delo, ki zagotavljajo transport teh delovcev in tisti, ki zagotavljajo njihovo stanovanje. In tu mislim, da se lahko dotaknemo tudi javnih eh, organov. Tako da mislim, da imamo tu določeno pravno praznino in mislim, da zato potrebujemo zelo jasno zakonodajo na ravni EU, kar bi utegnilo popraviti ta problem. delovni pogoji za sezonske delavce se morajo izboljšati. To je ključnega pomena. Prav tako imamo problem, ki se navezuje na migracije evropskih delavcev. Tu imam v mislih državljane Romunije in Bolgarije, ki so žrtve diskriminacije na trgih dela v številnih državah članicah. Državljani tretjih držav imajo pogosto boljše pogoje kot eh, evropski državljani, tako da mislim, da moramo vsakakor izboljšati stanovanske pogoje delavcev iz tretjih držav, ampak obenem pa moramo omejitve na trgu dela za evropske državljane odpraviti in zagotoviti je potrebno uveljavljanje evropske zakonodaje. Hvala lepa. Ja, mislim, da se moramo še enkrat soočiti z vprašanjem, kaj sploh želimo s to pobudo, e, na kaj se osredotočamo v osnovi. Gre za to, da izboljšamo pogoje za, de, za sezonske delavce, da odpravimo diskriminacijo, je to bistvo, ali pa gre v osnovi zgolj za to, da, delo, da pridobimo delodajalce za tiste dejavnosti, ki jih e, sicer nihče ne želi opravljati. To so tista temeljna vprašanja, na katera je potrebno odgovoriti. In e, kje torej je bistvo, na kaj smo osredotočeni. Mi smo osredotočeni na tisto prvo vprašanje, ki smo ga omenili. Ja, v Evropo prihajajo sezonski delavci in s tem se pač moramo soočiti in tu moramo rešiti dve zadevi. Najprej vprašanje sezonskega delavca. Kaj sploh je to? Kdo sploh je to? To je lahko vse mogoče. E, ki, to je lahko nekdo, ki je iz takšnega drugačnega razloga e, zgolj neko neko sezono zaposlen in eh, razlogi za to so lahko različni. To je lahko neka potreba po delovcih, ki izhaja iz eh, velikega popraševanja, to je lahko neka naravna katastrofa, karkoli. Skratka, mislim, da moramo te stvari uh, jasno definirati. Potem pa je tu tako imenovana krožna migracija. In sama v to ne verjamem, tega mislim, da ni. Tisti, ki želijo v Evropi delati in ki želijo nahraniti svoje družine, pač sem prihajajo. Tega ne moramo niti kritizirati, tako da mislim, da tega niti ne bi smeli izpostavljati. Potem eh, preskusi trga dela. Ja, to zadevo poznamo v Nemčiji in ta preskus trga dela eh, v smislu, ali si res nihče ne želi tega dela opravljati, to je nekaj, čemu so podvrženi zgolj eh, tujci, torej delovci iz tujine. To je zelo diskriminatorno in zelo uh, birokratsko, tako da moram reči, da to, kar je tu mišljeno, Mm, res ni najbolj pametno. To je delovni pogoj, eh, ustrezni življenjski pogoj, ustrezno stanovanje. Kaj za Boga pa je to ustrezno? Pač ja, ljudem je treba zagotoviti dobre življenjske pogoje in eh, mislim, da je to pomembno, da se izognemo preteklim izkušnjam. Skratka, ta ustrezen je preveč eh, fleksibilen pojem. Potem, ko grejo plače, eh, ja, tu moramo predvsem zagotoviti to, da bodo ljudje eh, enako plačeni in da ne bomo imeli neko prikrito služno lastniško razmerje. No, potem pa sindikalne pravice, ja, če nekdo dela v Evropi, potem seveda sodijo zraven tudi sindikalne pravice. Ne moramo biti na polno seči, ali smo ali nismo, tako da mislim, da tudi to vprašanje treba rešiti. Hvala, gospod Mordvaj. Hvala lepa, predsednik. E, govorila bom mačarsko. Moram reči, da mene skrbi ta cela razprava o migracijah, o imigraciji, o sezonskih delavcih, o tem, da ljudje izven EU prihajajo v Evropsko unijo opraviti sezonska dela. Skratka, to se nam zdi nekaj popolnoma normalnega in primernega. Namreč, da se Evropska unija sooča z tem vprašanju. Ampak o čem je v bistvu tu govora? Govore o revnih, iz revnih držav, iz eh, držav, ki so izpostavljene razno raznim nevarnostim zaradi globalnih nepravičnosti in pač pridejo preskusiti eh, svojo srečo v bogatejše države in k nam prihajajo opravljati dela, ki jih sicer nihče drug ne želi opravljati, ker pač delo ni pretirano. Lepo. Eh, Dejstvo je tudi, da imamo prenisko rodnost, da zato nam manjka delovne sile in zato pač potrebujemo te ljudi. Ne govorimo zgolj o državljanih iz držav tretjega sveta, ne, ne, ne slepimo se. Sama prihajam iz eh, Mačarske in pri nas mm, na Mačarskem, ki je zdaj že nekaj let članica EU, eh, ki zdaj predseduje EU, pa še vedno smo država emigracije, skratka ljudje se izseljujejo iz Mačarske. Kaj to pomeni? Naj vam dam primer pred nekaj dnevi sem se sestala z uh, medicinskimi sestrami, ki so visoko kvalificirane. Kaj počno uh, na, med dopustom, ko naj bi si odpočile? Kaj počno? Ja, že tako ali tako zaslužijo 250-300 evrov na mesec samo. Uh, kaj počno med dopustom? Ja, gredo v neko drugo državo, članico EU, Avstrijo naprimer, kjer je več denarja in tam opravljajo sezonsko delo. In tam delajo na kmetijah ali mađarske e, učitelji, tudi visoko kvalificirani, njihova mesečna plača je 200-300 evrov. Kaj počno med dopustom? Ja, hodijo v Avstrijo delati kot e, čistilke in čistilci. To je ta resen problem. Zdaj povedali so nam, da to direktivo potrebujemo, ker želimo enakopravnost. Ja, lahko vam povem, da bomo imeli enakopravnost, ko bodo nemški učitelji prihajali mačarom doma očistiti. Takrat bomo imeli enakost. Ali ko bodo eh, francoski ali britanski državljani prihajali na mačarsko kot eh, kmetijski sezonski delavci. Tako kot eh, mačarski delavci zdaj hodijo v bogatejše evropske države. Ja, ostalim ste dali po 4-4 minute in pol predsednik, tako da če dovolite, bi še jaz nekaj povedala. Torej, ko organiziramo v prihodnje to vrstne. Eh, zaslišanja na temo migracije, bi vas prosili, da povabite tudi predstavnike držav izvora, torej tiste, ki vam resnično lahko povedo, kako stvari stojijo, v kakšnih razmerah so ljudje, eh, zakaj morajo prihajati delati v zahodne države, kakšni so pravi pogoji, v katerih delajo in kakšen vpliv ima to na njihove skupnosti, na njihove družine, na njihove gospodarstva, kajti ta pojav, o katerem danes govorimo, če že je to nekaj popolnoma normalnega in eh, nič posebnega, ni eh, normalen, je ne pošten in zelo negativen. Voorzitter. Gospa Sargentini. Hvala lepa, predsednik. Dve zadeve. Najprej, kar zadeva vprašanje, zakaj sploh potrebujemo takšno zakonsko ureditev sezonskega dela. Tu naj opozorim tudi še na eno okoliščino, namreč da zelo veliko ljudi v Evropi dela v negotovih razmerah, pa ne bodo to sezonski delovci ali drugi, gre skratka za ljudi, ki prihajajo iz drugih držav, ki delajo v Evropski uniji. In to mislim, da kaže na to, da resnično potrebujemo eh, jasno zakonsko ureditev, da bodo hm, ti ljudje lahko zakonito tu eh, delali. Eh, na mesto nezakonih. Tako da mislim, da to je prvi odgovor na vprašanje nezakonitega oziroma dela na črno. To je torej prva zadeva, ki jo je treba rešiti. Drugo, seveda morajo ljudje, ki prihajajo k nam, upravljati eh, sezonska dela, eh, prejemati enako plačilo, ampak eh, verjetno bo postalo težko pri zagotavljanju tudi drugih pravic. In tu tudi vidimo, da se pogledi sveta zelo razlikujejo od eh, naših ali vsaj mojih pogledov. Naprimer, ko govorimo o pogodbah za 12 tednov, to še ne pomeni cele sezone in eh, zato je težko, da se te prezdite osebe potem dejansko na ta način mm, preživijo in po končanih 12 tednih potem doma uspejo preživeti še naprej. Tako da mislim, da moramo predvsem zagotoviti to, da se pridobi ustrezna, ustrezne delovce in to pod ustreznimi pogoji. Hvala lepa, ja, to se zdi včasih zelo uh, širokogrudna, prijazna politika, politika sezonskih delcev, ampak zdi se, da vendarle obstaja določena avtonomna uh, želja, da se ljudje selijo iz poznanih jim eh, prostorov v nepoznane. In ta želja po uh, premiku, po uh, selitvi je posledica vojne, gospodarskih težav, kar pogosto področamo mi, zahode države, in uh, pretiranih pričakovanj ki jih eh, predvsem goji eh, zabavna industrija. Motivacija tistih, ki spodbujajo emigracije, ni altruistična in na široko grudo. Ne, želijo fleksibilnost za poslovanje, kaj pomeni, da se znebijo delavcev, ko jih ne potrebujejo. In sezonski delavci so krasni za to, ker so to lahko uh, delavci za enkratno uporabo. In uh, mislim, da To kaže na pravo motivacijo delodajalcev in pa politikov, ki plešejo po njihovi muziki. In eh, na te kategorije ne gledamo kot na ljudi z svojimi lastnimi željami in izbirami, ampak kot eh, neko produktivno sredstvo, ki jih eh, lahko premikamo, kot želimo, kot neke sužnje brez fiksnih stroškov. Videli smo, kaj se je zgodilo v razvarno, ko so ljudje delili za 2-3 evre na dan, po 12 ur na dan, ampak verjetno to ni nekaj, kar bi bilo uh, čisto svoje vrstno, ampak še druga zdaj, ko smo ugotovili v Rozarno, da smo imeli tudi nezaposlene lokalne delavce, ki so uh, bili tudi plačani um, po nekih lokalnih semah in na ta način mislim, da bi morali težave reševati z lokalnimi nezaposlenimi delavci, um, z ustreznimi pogodbami, vsaj za minimalno zakonsko določeno plačilo. Tudi uh, Zakonik delavci so vsekakor. Hmm. Pogosto smo bolje plačani, služenski delavci. Eh, v razvitem svetu pogosto uporabljamo visoko zbražene kadre iz tretjega sveta, ampak treba veriti, da tudi tretji svet potrebuje te ljudi, ki jih je zlasti na naravni izobrazju. Eh, pomembno je, da se zavedamo, da krademo delavce iz tretjega sveta, ki imajo tudi zelo koristne eh, poslovne veščine, ki so edino upanje za te države, da se bodo razvile. Tretji svet je del našega sveta in to ni nek eh, vodnjak, eh, iz katerega lahko velika evropska oziroma zahodna podjetja neskončno črpajo resurse, ki jih potrebujejo. Hvala lepa. Predno damo besedo ponovno predstavnikom panela, ima besedo še gospod Blinkevič. Jutaj pa sem čisto lahko kar seveda kratki. Hvala lepa, predsednik. Prepričana sem, da Evropska unija potrebuje tako visoko kvalificirane delavce, kako tudi nekvalificirane delavce iz eh, tretjih držav. To je pač realnost, ki jo danes živimo in eh, mislim, da se moramo s tem soočiti neposredno. Evropski parlament eh, Evropsko komisijo že dolgo časa poziva naj pripravi direktivo, naj poda predlog direktive ki bi urejala sezonsko delo, zdaj je ta predlog pred nami in mislim, da moramo storiti vse za to, da bo ta direktiva dejansko koristila državljanom Evropske unije in tistim, ki prihajajo delati na naše ozemlje. Sama bi se rada osredotočila na en sam vidik tega predloga. Strinjam se namreč s kolegi, ki pravijo, da sezonski delavci pogosto delajo v služnih letniških pogojih in da so njihovi stanovanski pogoji tudi obupni. No, to pomeni, da mora ta direktiva zagotoviti to, da bodo tovrstni pogoji v prihodnje nemogoči, da sezonski delavci ne bodo več delali kot sužni. To pomeni, da potrebujemo ustrezne mehanizme nadzora, prav tako potrebujemo ustrezni mehanizem eh, pritožb. Da bodo pristojni organi za trg dela, eh, ki preverjajo, ali delodajalci ustrezno izvajajo to direktivo, eh, tudi opravljajo svoje delo. Še ena zadeva je, ki je po mojem mnenju zelo, zelo pomembna. Menim namreč, da imajo socialni partnerji tudi posebno vlogo eh, pri tej zgodbi. Enako velja tudi za sindikate. In mislim, da smo socialne partnerje tudi povabili, da sodelujejo na današnjem zasedanju. Delavec, ki pride iz tretje države, morda misli, da sploh nima drugih možnosti, da preprosto mora sprejeti to, kar mu je ponovljeno, tako da te ljudje treba obvestiti, kakšne so njihove pravice in da lahko tudi pove, da ne, da ne bo pod eh, pogoji, ki jih resnično lahko opišemo za služenske opravljal dela. Hvala lepa, slišali smo kar nekaj pripomb, nekaj vprašanj sicer tudi. Predlagam torej, da zaslišimo še strani predstavnikov panela. Prosim bi vsakega izmed vas, da se osredotočite na tisto, kar je bilo povedano kot pripomba ali kar je bilo podano kot vprašanje na vaš konkreten prispevek. Morda prvi gospod Moraš, kot poročevalec odbora Libe. Hvala, predsednik. Mislim, da smo slišali. No, naj najprej povem, da sem zelo hvaležen, da se je toliko poslancev danes eh, vendarle udeležilo zasedanja. To mislim, da kaže na resnost, ki jo pripisujemo temu vprašanju. Namreč eh, to, kar opažam v vprašanjih, je, da se prvič ukvarjamo z nekvalificiranimi ali nizkokvalificiranimi eh, delavci. Do sedaj smo se ukvarjali z visokokvalificiranimi delavci s sistemom modre kartice. Eh, zdaj pa se soočamo z bistvom, kot je dejala gospa Blinkevič, da nam reče, ne glede na filozofske razprave, ki jih imamo o migracijah, je treba veriti, da imamo situacijo, kjer imamo na stotine tisočev sezonskih delavcev, ki že delajo v Evropski uniji, številni delajo nezakonito zdaj, nekateri ne. In to je pač eh, realnost. In ja, imamo lahko neko filozofsko razpravo o migracijah. Eh, sam sem imigrant prve generacije, moji starši so se preselili v Evropsko unijo, jaz z njimi. Eh, imeli smo povezavo z Evropsko unijo, postkolonialno zgodovino in jezik. Nismo prišli v Združeno kraljestvo zaradi vremena, ampak zaradi dela. To je pač realnost. Če se sprašujete, odkot prihajam, odtot prihajam. No in realnost je taka, da se bodi si soočamo z razmerami, kakršne so, z vsemi kompleksnostmi, ki jih ta situacija prinaša, ali pa pač ne. To je izbira, ki jo moramo narediti, sprejeti. To ne pomeni, da eh, gre zgolj za filozofsko razpravo o eh, pogojih dela o tistih dejavnikih, ki ljudje, ljudi navdajo k temu, da se celo Evropsko unijo. Gospa Lopes je to izpostavila, ampak eh, mislim, da je tako kot gospa iz Argentine in eh, gospod Koferati izpostavil tudi vprašanje kompleksnosti in pa realnosti eh, dejanske zaščite sezonskih delavcev. Samo trajanje prebivanja ni neka suhoparna tehnična zadeva, kajti v tem trenutku imajo nekatere države dvostranske sporazume, tretjimi državami, gospod Papa Nikolaj je to omenil, ampak potrebujemo, mislim, da nek eh, dodelan pristop. Gospod Lopes je govorila o informiranju delavcev, o fleksibilnosti, o enake obravnavi, o prenosljivosti in tako naprej. Vse to mislim, da kaže na to, kako se ta predlog lahko še izboljša, kajti tu ne gre pač za neko eh, enostavno zadevo. Kolektivne pogodbe, kot je gospod Koferati dejal, na čemer bomo Uh, govorili v odboru za poslovanje, je temeljno vprašanje. Imamo različne kolektivne pogodbe širne Evropske unije in to je vprašanje, ki vem, da ga bodo obrnavali sindikati in tudi drugi. To je res kritično vprašanje. Gospod Papa Nikolao je potem omenil vprašanje nezakonitih priseljencev in eh, da ti potem lahko ostanejo v državi in se ne vrnejo po preteku njihovega dovoljenja gospa Lopes je tudi dejala, da je v tem predlogu tudi spodbuda za to, da se zmanjša mm, privlačnost sezonskega dela. To je implicitno tudi zapisano v tem predlogu. Namreč, da z ustvarjanjem eh, pravnih poti, ki so jasne, ustvarjamo manj eh, privlačnosti za nezakonito priseljevanje. Pomembno pa je, da imamo tudi druge spodbude v okviru tega predloga, zato da ljudje ne ostajajo, ker obstaja kar nekaj koristi, ki jih nimajo več, če presežejo dovoljeno eh, trajanje bivanja. Mislim, da države imajo tudi kar nekaj inštrumentov za to, da Eh, odvrača ljudi od tega, da bi leto za letom vse čas prihajali na sezonsko delo. In to je implicitno zajeto v tem predlogu. Tako da tu smo eh, tudi zajeli vprašanje eh, preseganja dovoljenega bivanja. To je zelo pomembno za tiste, ki jih skrbi ravno to vprašanje sezonskega dela, ki postane potem v bistvu trajna migracija in ne krožna migracija. Potem je to vprašanje, tudi povratnih plačil. Tu smo zopet eh, slišali filozofsko vprašanje. Treba je vedeti, koliko takšnih povratnih plačil gre iz eh, zakonitih in nezakonitih slonskih delavcev eh, v Evropi v tretje države. Ja, opravljajo dela, ki jih drugi ne želijo opravljati, ampak dejstvo je, da je pomembno vprašanje tudi vprašanje rasti v teh državah, iz katerih ti eh, ljudje prihajajo, mm, ki jo zagotavljajo s povratnimi plačili. Pri vsakem predlogu imamo dve možni politični usmeritvi. Lahko gremo za več nadzora ali pa za bolj liberalni predlog. Ta predlog je v vsakem primeru namenjen zmanjšanju izkoriščenja in ustvarjanju nekega razumnega mehanizma, nekega razumnega ekonomskega mehanizma, če bo vprašanje enake obrnave rešeno. Gospod Encijo je omenil tudi vprašanje agencij za začasne delavce. To mislim, da je nekaj, kar se tudi tu pojavlja v direktivi o agencijskih delovcih, smo to že obravnavali. potem, kar je dejala gospa Blinkevič Ute in gospod Koferati, centralni partner in kolektivni sporozum, ja. Vsega, kar mi je zelo pomembno, da so socialni partnerji vključeni, pa tudi nevladne organizacije, ki obravnavajo dobesedno na milijone delavcev. Seveda o tem ne govorimo, ker živijo v nekakšnem območju somraka, ampak eh, število teh delavcev je ogromno in mislim, da bodo nekateri kolegi govorili o tem. Vem, da morajo zdaj dobiti besedo še drugi, tako da bi se tu ustavil in naprečujem se tistim, eh, katerih vprašanj morda nisem odgovoril. Hvala lepa, gospod Morajš. Gospa Cigan, gospa Vadaši, želite kaj povedati? Ja, hvala. Najprej hvala lepa za to zelo zanimivo razpravo. Številni argumenti, številne pripombe že poznamo, da ste jih tudi ponovili. Mislim, da je to vsekakor zelo zanimivo za to razpravo. Ne bom filozofirala. Ko sem slišala komentarje o zvezi strategijo na ravni EU, na ravni držav članic, eh, vprašanje obravnave te direktive kot eh, nekega orodja za preprečevanje nezakonitih eh, migracij. Tu ne ponovim nekaj, kar sem dejala že na začetku. Evropa potrebuje celovit sistem obladovanja migracij. In to je ne le filozofsko, ampak v prvi vrsti pragmatično vprašanje. To smo nameravali storiti na celovit način že v preteklosti. Kot eh, komisija so nam dali mandat, da ne pripravimo načrt za zakonito preseljevanje po posameznih sektorjih. Prav, ampak eh, Naš namen je ustvariti sistem, ki bo vseboval jasna pravila, ki urejajo eh, zakonito priseljevanje v kontekstu celovitega obvladovanja migracij v Evropi. In mislim, da je to zelo pomembno, eh, da okrepimo ta vidik, kajti v okviru te konstrukcije moramo naprej razvijati še posamezne elemente, ne le v kriznih razmerah, ampak tudi na dolgi rok, kot rečeno na začetku. In to torej je namen te direktive v zvezi z tem sektorjem in temi delavci. In eh, sicer na podlagi vseh posvetovanj, na podlagi prakse, ki jo zaznavamo v državah članicah, predlagamo direktivo, ki ureja razmere v tem sektorju. In eh, tu gre predvsem za ranljive osebe. Vsi ste omenili problem možnega izkoriščanja in zlorab, tako da kot rečeno na začetku skušamo predlagati enotno, dobro definirano eh, hitro proceduro, ki jo lahko nadziramo in spremljamo in eh, na, na podaje katere zagotavljamo, da se z ljudmi ravna dostojanstveno. Ne zato, ker bi to bili sužnji, ki prihajajo k nam delati dela, ki jih drugi ne želijo upravljati. Ne, gre tudi za to, da se Evropski uniji ponudi možnost, da rešuje problem pomankanja delovne sile v določenih sektorjih in to je pač nek okvir, eh, v katerem se to lahko opravlja na dostojanstven način. Kar zadeva sankcije za preseganje dovoljenega trajanja bivanja, tu smo skušali zagotoviti, da se se razpoštujejo pravice sezonskih delavcev. Deloma bo to odvisno držav članic, ampak komisija kot varuh eh, pogodb bo seveda tudi spremljala samo izvajanje te direktive. No, bom, bom hitro, naj samo še enkrat ponovim, da če želite odgovor na morebitno vprašanje, če želite še dodatni dialog, v katerem bi razložili, naprimer, pomen posameznih elementov tega mehanizma, ki smo ga predlagali, pa brez nadaljnega stopite z nami v stik. Gospa Vadaši, izvolite. Very much, very briefly, Hvala. Na kratko, tudi sama bi se zahvalila razpravljavcem. Veseli me, da imamo konkretna vprašanja, konkretne argumente, ki pa so si podobni razpravam v delovni skupini glede definicije, glede vprašanja vključitve sektorjev glede trajanja, bivanja in, in tudi kompleksni razpravi o pravicah, ki naj dobijo sezonski delavci. Razprava na delovni skupini poteka zelo intenzivno in tudi današnja razprava je bila zelo koristna. Pa tudi prihodne razprave bodo zelo pomembne za nadaljno razpravo ko sem govorila o fleksibilnosti, da je potrebna fleksibilnost strani držav članic, ki bodo o, upravljali nacionalni sistem za sezonske delovce in ki ga že upravljajo. In fleksibilnost odraža torej, to dejstvo, da že imamo izkušnje, dobre izkušnje in države članice bi rade uporabile dobre elemente, ki so že na voljo. Razprava v delovni skupini sveta se bo nadaljevala zelo intenzivno in seveda uh, računamo na vas in se veselimo sodelovanja z Evropskim parlamentom. Hvala. Konferati. Hvala, gospod Konferati, izvolite. Grazie. Hvala lepa. Vsi se strinjamo s tem, da je ta tematika zelo kompleksna. Zato bi bilo dobro, če stvari ne bi poenostavljali, da ne bi oblikovali nekih približnih kategorij ali opredelitev. Na nekaj bi se rad na hitro navezal. Sezonsko delo se ne nanaša samo na priseljence. Sezonsko delo zadeva tako priseljence kot tudi priseljence delavke in delavce v evropskih državah. S tem imamo torej prvi problem - enakopravna obravnava, da ne bo prihajalo do dumpinga, ki bi lahko škodil splošnim delovnim pogojem vseh. Ko sem govoril o fleksibilnosti, sem to omenil zato, ker se mi zdi pomembna zaradi dveh stvari, ki jih bom sedaj pojasnil. Kakšno fleksibilnost sem si zamislil? fleksibilnost glede opredelitve sektorjev in fleksibilnost glede sezon. V nekaterih sektorjih, sezonskih stres, sektorjih so stvari jasne. Gre za kmetijski in turistični sektor, tu so sezone jasne. Gradbeni sektor pa mislim, da ni sektor, kjer bi lahko opredelili delo sezonsko. Sicer se lahko pogovarjamo o tem, kdaj je najbolj primerno postaviti streho, ampak vseeno. Potem so pa tu še manjše dejavnosti, ki se razlikujejo med posameznimi državami. Naprimer, kaj se dogaja pri nas v Italiji? Tako ne bom nikogar prizadel. V Italiji obstajajo številne krave, ki jih mauzajo vsak dan. Že več deset let tega ne opravljajo italijani njih, niti enega italijanskega kmeta neki bi to počel. Tu ne gre za sezonsko delo. To delo opravljajo v celoti tujci, vendar to ni sezonsko delo. Potem vino, ki ga radi pijete, vino iz Piemonta naprimer, ne pridelujejo italijanski kmetje, temveč makedonci, ki znajo izvrstno pobirati grozdje in ga potem preoblikovati v vino. Tako da tu gre pravzaprav za industrijskega delavca. Če v neki državi neka manjša dejavnost, recimo predelovalna dejavnost, ki sicer ima določene sezonske značilnosti, vi sicer lahko steklenico vino vozite ali kupite kadarkoli, Skratka, če se v neki državi opravlja manjša dejavnost, ki je lahko opredeljena tudi kot sezonska dejavnost, to lahko država sama opredeli. Zato bi direktiva morala opredeljevati samo dva strukturna sektorja. Kako lahko potem posamezne države članice opredelijo te manjše dejavnosti? Enako velja za sezono. Ta hipoteza treh mesecev je po mojem mnenju v celoti zgrešena prag bi moral biti višji. Mislim, da bi morali določiti minimalni prag, morali pa bi dopustiti iskanje drugih rešitev, ko bi bilo obdobje daljše. Bolj, ko bomo krajšali obdobja, bolj bomo spodbujali nezakonite dejavnosti. Res mislite, da bo nekdo z drugega konca sveta prišel v Evropo samo za tri mesece? Poglejte si samo, o kakšnih postopkih govorimo koliko časa potrebujemo, da se opravi nek izstop. Postopek. Šest mesecev je minimalno obdobje. Pri mediteranskih državah pa je devetmesečno obdobje primerno obdobje za sezonsko delo. Torej, opredelitev natančnega obdobja je pomembna. Pomembno pa je, da se določene pravice prenesejo na države mislim, da morajo pravice biti za vse enake. Pravice delavcev morajo biti enake povsod. Vprašanje pa je, kaj se potem dogaja s prenosljivostjo pokojninskih pravic ali pa z nakazili, če se nekdo rodi na drugem koncu sveta in če tej osebi preprečite, da nazaj domov odnese vsa svoja plačila in prispevke, potem bo ta oseba ostala v Evropi. Kaj ti pokojnino bo ta oseba prejemala samo na podlagi prispevkov, ki jih je tekom svojega obdobja plačala. Zato bi morali poskrbeti za preglednost, predvsem pa bi morali spodbujati ta običajen postopek prihodov in odhodov delavcev. Vemo, da je migracija zelo zapleteno področje in ti sezonski delavci pridajo k nam delati nekaj časa, morda celo živijo pri nas, potem pa se vrnejo nazaj v svojo matično državo. Mislim pa, da vlada sovražnost do tistih, ki prihajajo k nam, čeprav jih potrebujemo. Po eni strani jih potrebujemo, potem pa pridajo k nam pa jih zapremo, zato ker ne želijo oditi nazaj domov. Ne vem, mislim, da je to protislovje, ki bi ga morali razrešiti. You, Hvala, gospa Papadopolo. Eh, Hvala, da sem prisluhnila komentarjem, vprašanjem in vidim, da jih lahko razdelimo na tri kategorije. Prva kategorija je povezana s tem, da so sezonski delavci običajno manj kvalificirani in delajo dela, ki jih eh, eh, lo lokalno prebivalstvo ne želi eh, opravljati. Torej, kaj želimo doseči s to direktivo in na kaj se moramo sredotočiti? Takšnih ljudi ne izkoriščajo, saj te ljudje morajo opraviti delo, vendar to ne pomeni, da mora biti poceni delovna sila. V državah sprejema potrebujemo mehanizme, ki bodo zagotovili, da te osebe živijo in delajo v ustreznih, dostojnih razmerah. In moramo torej zagotoviti primeren nadzor, zato da ne pride do izkoriščanja. To se zlasti dogaja posebej ranljivim skupinam, kot so recimo ženske kot je dejal gospod Papa Nikolao. Moramo biti še posebej pozorni na države z juga sredozemlja, saj predstavljajo velik eh, priliv migracijskih tokov, zlasti zaradi razmer, ki sedaj tam vladajo. In na jugu Španije, na jugu Italije, Cipra in Malte je situacija posem drugačna kot recimo v severni ali srednji Evropi. Zato mora biti ta direktiva takšna, da bo pokrila vse te specifike, zato da bomo pomagali državam v boju proti nezakonitim sezonskim delavcem. Poleg tega potrebujemo intenziven dialog, s katerim bomo lahko zagotovili, da bodo države na jugu Evrope imele možnost povedati, kaj se dogaja. Poleg tega potrebujemo statistike glede sezonskega dela v državah članicah. Sveda nimamo nekakšne čarobne palčke, s katero bi lahko zajamčili, da odslej bodo vsi imeli vse pravice Seveda ne, vendar se moramo čim bolj potruditi in preučiti situacijo nezakonitih in zakonitih sezonskih delavcev. Moramo imeti sankcije na voljo in moramo imeti tudi sporazume eh, oziroma pogodbe za sezonske delavce, zato da ne pride do izkoriščanja. Hvala za to zelo koristno razpravo. Danes do povdne malce zamujamo s svojim programom, tako da gremo kar naprej na drugi del razprave. Z nami bo sedaj drugi panel. Izrekamo jim dobrodošlico. Prosim, pridite na, za predsedniško mizo. Hvala pa vsem tistim, ki ste že predstavili svoje prispevke. Thank you.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 No. If you please. Prosim, bodite tako prijazni in nam pomagajte pri tem, da bomo lahko nadaljevali z delom. Tam, je eh? španjol? Je španjol? Si. Je španjol?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 have you here. To have you. Good morning. You're welcome. To have you here. Same, same here. So, let's go. Thank you. Hvala. Hvala, da ste tako prijazni in nam pomagate pri tem, da se držimo svojega dnevnega reda, svoje časovnice, da bomo res zaključili naše delo. Sedaj imamo drugi panel. Socialni partnerji bodo obravnavali sedaj vprašanje sezonskih delavcev. Začeli bomo torej z drugim delom, drugo sejo, ki vključuje predstavnike socialnih partnerjev. Oni bodo predstavili svoje predloge, zelo svoje, svoje mnenje glede predloga komisije in poročevalca. Povabili smo Evropsko zvezo sindikatov. Gospod Dekajon ni mogel priti in ga nadomešča gospod Sorjano, ki ga pozdravljamo. Poleg tega bomo prisluhnili tudi stališče Business Europe, ki ga predstavlja gospod Rudeberg. Povabili smo tudi predstavnike italijanskega sindikata, ki se ukvarja na terenu s sezonskimi delavci, gospa Messina. Dobrodošli. In poleg tega je z nami tudi predstavnica Evropske delodajalce za obrt, trgovino in male in srednje podjetje, gospa Hoffman. Dobro, vsi smo tu, tako da lahko kar začnemo in tako prihranimo še nekaj časa za razpravo z, s poslanci. Najprej gospod Sorjano, izvolite. Eh, Hvala, gospod predsednik. Danes nadomeščam generalnega sekretarja oziroma namestnika generalnega sekretarja, ki zaradi bolezni ni mogel priti na sestanek sem pristojen za oddelek za migracije pri Evropski zvezi sindikatov. Torej, rad bi povedal, da sem malce zaskrbljen. Tekom prejšnje razprave sem bil zelo pozoren na to, da ta parlament ne zbuja zaupanja državljanov, temveč povzroča strah in skrb. Zabeležil sem si to, kar smo govorili in beseda, ki se je največ ponavljala, je, je bila nezakonito in nezakonito delo. Ali se vam zdi, da bomo s to direktivo dejansko razrešili vprašanje ilegalnega dela? Zakaj potem toliko govorimo o tem, ko govorimo o zakonitih migracijah. To me res skrbi. Evropska zveza sindikatov bi radi podarili to, da imamo različen pristop pri migracijah v EU. Po eni strani imamo predlog direktive o sezonskih delavcih in imamo direktivo o premeščenih delavcev znotraj podjetij. In s tem se želi uh, vzpostaviti nekašna začasna trajnostna migracija. Vendar po drugi strani obstaja migracijski pritisk in to pomeni, da so vlade iz um, imigrantov naredili nekašne grešne kozle za svoje napake v politiki in to je zelo um, nesrečna okoliščina za prihodnost evropske politike. Poleg tega smo imeli nedavno tudi razpravo o e-, enotnem dovoljenju, o tem ste imeli glasovanje marca. No, in s tem se bo še bolj povečala fragmentacija trga dela. Sedaj živimo v krizi brez kakršni še nismo bili priča in to lahko vse skupaj privede do konfliktov med samimi delavci. Zato menimo, da so evropske institucije odgovorne, da je ta odgovornost velika in da obstaja velika politična tveganja. Za Evropsko zvezo sindikatov je očitno, in to smo že večkrat povedali, da moramo imeti enakopravno obravnavo, da moramo izvajati pravo države dela, torej da morajo imeti državljani enake socialne pravice. To mora biti vodilo procesa. Direktiva ne sme prispevati k temu, da se zaposluje poceni delovna sila na mesto uh, nacionalne delovne sile. Eh, sindikati smo zelo zaskrbljeni zaradi dogajanja. Rimska pogodba je utemeljila prost pretok delavcev po številnih sodbah sodišča v Luksemburgu in predlogih eh, Evropske komisije, ki želi spodbujati eh, prost pretok, pa lahko pride do tega, da bo prišlo do neenake obravnave delavcev in da bo prišlo do nelojalne konkurence do nacionalnih delavcev. Menimo, da bi z novo lizbonsko pogodbo, ki, ki zagotavlja socialni trg in da bi morali s pomočjo večjih pristojnosti parlament doseči večji socialni napredek in upoštevanje listine. Uh, temeljnih pravic, zlasti člena 20 in 21, ki zagotavljata enakopravno obravnavo. In mislimo, da se direktiva o sezonskih delavcih mora praviti za vse delavce, ne le za tuje sezonske delavce. V zadnjem času smo videli veliko škandalov s tem v zvezi, recimo v Italiji, kjer so bolgarski in polski delavci uh, izpostavljeni suženstvu. In torej treba je sezonsko delo obravnavati v, v celoti, ne zgolj sezonsko delo, de, delo uh, delavcev iz tretjih držav. Torej, nujno je, da res spoštujemo zakonodajo. Imam le še malo časa, tako da bom le povzel svoje zadnje misli. Mi bi radi vam predlagali nekaj revolucionarnega v zvezi s tem predlogom. In sicer komisiji bi dejali, komisija, bolje upravljate svoje delo. Saj tu govorimo o dostopu do trga dela državljanov, ne glede na to, iz kje pri, pri prihajajo. In kdo je tisti, ki ima največ interesa pri regulaciji trga? Sindikati in podjetniki komisija je v to direktivo kot v direktivo za enotni postopek unesla nekatere zadeve, ki, o katerih se ni želela pogovarjati z nami. In mislim, da bi parlament moral komisiji povedati, gospodje iz komisije, vi morate urediti sezonsko delo v celoti, ne pa le, ko gre za tuje delavce morali bi se bolj pogovarjati z sindikati in delodajalci, zato da bi imeli neko strukturo, ki nam bo omogočila, da imamo orodje, ki nam daje rešitve, ne pa težave. Gospa Romero je to prej omenjala. Ona je omenjala, da moramo vključiti v razpravo socialne partnerje. Gotovo ona pozna iz svoje regije, iz Andaluzije, da so sindikati in zlodejavci zelo intenzivno sodelovali z, z upravo, zato da bi uredili številne zadeve. In mislim, da bi morali tudi vi poznati izkušnje, ki jih imajo sindikati in delodajalci. Še enkrat hvala za vašo pozornost. Hvala gospod Sorjano za vaš prispevek in da ste skušali se držati časa, ki smo vam ga dali na voljo, tako da imamo res vsi dovolj časa za razpravo. Tako da smo lahko pogovorili panelisti in člani odbora. Sedaj pa bi dali besedo gospodu Sverkerju Rudebergu, ki je predsednik delovne skupine za priseljevanje in prost pretok delavcev pri Business Europe. gospod Rudeberg. Upam, da boste tudi vi upoštevali časovno omejitev. Hvala. Predstavljam Business Europe in sem pristojen za priseljevanje in prost pretok delavcev. Zunaj boste našli prosojnico natisneno na papirju in tudi dokument, ki ga je pripravil Business Europe ko si ogledate predlog direktive, mislim, da morate najprej odgovoriti na dve vprašanje, da pridemo do pametnih zaključkov. Prvo vprašanje je, ali je potreba po sezonskih delovcih legitimna in se moramo z njo ukvarjati. In druga stvar je, ali res želimo, da bodo sezonski delovci eh, delovali zakonito ali nezakonito. Uh, No, in ta, to vpraša, te dve vprašanje sta povezani s tem, da podjetja potrebujejo sezonske delavce za izpolnjevanje potreb na trgu dela. So, kot je prej dejala gospa Vanasi, z mađarskega predsedovanja. Je sezona in sezonsko delo nekaj zelo različnega od države do države, to je potrdil tudi gospod Koferati. Vendar dejstvo je, da podjetja potrebujejo delavce, vendar pa obstaja težava, kako najti zakonite delavce. Nezakonitih delavcev ni težko najti, vendar pa je dejstvo, da nezakoniti sezonski delavci so tako sprejeti strani držav članic, da imajo kompetitivno prednost. Torej, delodajalci, ki so pripravljeni uh, zaposlovati, zaposlovati nezakonite delavce, imajo kompetitivno prednost. In prišli smo v situacijo, ko je dejansko državljanje tih držav težko zakonito zaposlovati. In tukaj se tudi vtikamo vprašanja pravic. Kaj se pogosto pozablja? Da tisti, ki so v težki situaciji, so nezakoniti priseljenci in se jih izkorišča. In če se ogledate direktivo, osnovno pravilo je, da se uporablja državo, pravo države, kjer se delavec nahaja. Vendar pa situacija ni primerljiva za zakonitega ali nezakonitega delavca. Oziroma ta situacija je popolnoma drugačna. Ko si ogledate situacijo v EU, lahko le EU naredi hitre in harmonizirane postopke. Saj govorimo o ljudeh, ki živijo v tretji državi, skušajo najti delo in pomembno je, da so pravila preproste in harmonizirana. Po naravi stvari je tako, da sezonski delavci morajo biti zaposleni še predem se sezona konča, zato mora biti postopek hiter. In kot rečeno, moramo preprečiti, da bi podjetja nezakonito zaposlovali. Torej, gre se za to, da podjetja želijo, da se delo opravi. In največja kazen je, če ne dobijo delavcev za to. Uh, Ko govorimo na splošno evropski politiki priseljevanja, vsi govorijo, da so vsi za priseljevanje visoko sposobnih delavcev, vendar le malo jih pravi, da bi bili pripravljeni eh, sprejeti tudi delavce z nizkimi kvalifikacijami. Če se gledamo eh, migracijsko politiko glede nizko sposobljenih delavcev, se izkaže, da se jih ne želi v EU. Vendar kot državljan EU mislim, da ni kredibilno imeti takšno politiko, ki je omejena na to vrstne ukrepe. Potrebujemo direktivo, ki jasno določa, da nizko sposobljeni delavci, ki, da, torej, da morajo tudi oni imeti dostop do dela v EU pod ustreznimi pogoji. Kot rečeno, če je popraševanje, je tudi ponudba in to želimo urejati na zakonit način. In če se gledamo samo direktivo, kako, kaj menimo o tej direktivi? Pravice. Uporabljati se mora pravo države članice delodajalca. Poleg tega moramo tudi vključiti pravice glede plačila in sindikalnega članstva. No, gospod Koferati je tudi spostavil, da je prav, da moramo imeti tudi preskuse trga dela. Vendar ti testi morajo biti opcionalni. Ker se ti testi uporabljajo, so ti testi zelo birokratski, zapleteni in zato jih ni nujno treba vedno uporabljati. Vendar v direktivi obstaja pravilo, ki pravi, da države članice lahko zavrnejo prijavo glede na samo količino prijav. Torej država članica ima roko nad tem in delavci še vedno imajo zagotovljene vse pravice. Ko pa gre za trg dela, direktiva pravi, da je delo pač odvisno od sezonskih zahtev. Vendar mi bi raje videli, da bi se besedco far tu črtalo. Mislim, da moramo imeti bolj ugodne določbe. Veliko držav ima pravila glede sezonskih delavcev in trajanje sezone je različno od države do države, zato tudi ima država članice vsaka svoja pravila in nekatere tudi dajo na voljo uh, devetmesečno obdobje. V direktivi EU se lahko morda držimo pravila šestih mesecev, vendar tiste države članice, ki imajo daljša obdobja, bi morale imeti pravico, da bolj ugodnejšo določbo ohranijo. Sicer bomo Španiji eh, rekli, vaša sezona traja 9 mesecev, temveč 6 mesecev. No tu mislim, da res moramo poštevati subsidijarnost. In še enkrat, ne pozabite, da za konceptom sezonskih delavcev ne smemo zamenjevati nezakonitih in zakonitih delavcev. Kajti nekdo, ki zakonito vstopi v državo članico, upošteva zakonodajo in potem tudi mora imeti pravice iz člena 16. Torej, ne gre za nekašno situacijo divjega zahoda, temveč gre za eh, ljudi, ki zakonito pridejo v te države. We hear from Mrs. Juliana Mazina. Lepa gospa Giuliana Messina, vodja oddelka za politike priseljevanja v italijanskem sindikatu CGIL. Pet minut, prosim, to bi zelo cenili. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi obima odboroma, da sta mi dala priložnost da predstavi tudi stališče naše federacije, ki se skupaj s Cegilom v Italiji ukvarja tudi s terciarnim sektorjem, torej s trgovino in s turizmom. Najprej dobro dan vsem. Predlog direktive o sezonskih delavcih, ki sta jo izpostavila svet in parlament, kaže na to, da se je fenomen migracij in migracij na področju dela precej spremenil, pa ne samo na področju sezonskega dela. Italija je država na meji Evropske unije in danes smo žrtve pravzaprav političnega instrumentaliziranja. Več kot pet milijonov migrantov je prisotnih v Italiji. To vključuje 150 tisoč nezakonitih delavcev in ostalih. Brez prišleko iz tujine bi bila pravzaprav Italija država, katere število državljanov bi se predvsej zmanjševalo. Mislim, da tudi delavci imigranti opravljajo ogromno dela. 12 odstotkov delavcev, sezonskih delavcev prijavijo 33 milijard evrov letno. Koliko dela ni prijavljenega in upravljenega na črno, pa ne vemo. Tretjina teh delavcev deluje v terciarnem sektorju, večinoma gre za sezonsko delo na področju hotelirstva in kmetijstva ter turizma. Kmetijstvo in turizem sta sektorja, kjer se zaposluje največje število sezonskih delavcev, ki prihajajo večinoma iz držav izven Evropske unije. Italijanska vlada je skušala področje urediti in vsako leto se ukvarjamo s tem, v kakšnih pogojih delajo delavci. Sprejeli smo tudi dekret o migracijskih tokovih. Za leto 2011 smo dopustili dostop 60 tisoč delavcem izven Evropske unije, ki bodo delali na področju turizma in hotelirstva. Pomembno je, da ne spodbujamo nezakonito delo, delo na črno in tako naprej, kjer se večinoma zaposluje sezonske delavce. Tudi na področju kmetijstva situacija je nekaj boljša. Potem je potušal vprašanje, kaj storiti z delavci, ki so že prisotni v Italiji pogosto se skuša te sezonske delavce spraviti iz države. Postopki za to so zelo zapleteni. V Italiji se izvajajo tudi politike zavrnitve, po drugi strani pa se v Italiji pojavljajo pozivi k večjemu številu delavcev, ki bi upravljali delo, ki ga je težko izpolniti. Mislim, da ta direktiva vsebuje nekatere elemente, ki bi lahko še poslabšali že tako ne preveč enostavno situacijo. V tej direktivi se omenjajo tudi pogoji za vstop in bivanje delavcev iz tretjih držav, kar pomeni, da se ločuje med sezonskimi in nesezonskimi delavci, ki opravljajo enako delo. S tem se pravzaprav prav skušamo izogniti načelu enakega plačila za enako delo, kar pomeni, da se bo še naprej izvajal socialni dampik in da se bodo zmanjševale pravice delavcev. Sezonsko delo ni dovolj dobro opredeljeno v tej direktivi, niti niso dobro opredeljeni sektori, za katere veljajo pogoji za sezonsko delo. Potem je tu še vprašanje sezon. Zlasti če razmislimo, kakšna je sezona na področju kmetijstva. Zato je pomembno, da v vašem parlamentu izrazimo tudi kritiko do te direktive. Ta direktiva sicer skuša dati določene odgovore tudi na področju dela in zaposlovanja, vendar se mi zdi, da bo povzročila samo še večjo diskriminacijo. Naprimer, kaj se bo zgodilo na področju izdajanja delovnih dovoljenj za tiste delavce, ki so že prejeli dekret o izgonu. Nič se ne predvideva za podjetja, kaj bi morala podjetja storiti v tem primeru. Omenjate tudi sankcije, ki so preveč splošne, premalo odvračilne. Vseeno pa ta direktiva, kljub temu, da ne omenja dovolj strogih sankcij, omenja pravilo oziroma pogoje, na podlagi katerih lahko nekomu zavrnajo izdajo dovoljenja. Države članice so tiste, ki so pristojne za to področje, vendar se mi zdi, da če bomo vzpostavili zavezujoče pogoje tudi na področju kolektivnih pogodb, bomo vseeno državam članicam preveč dopustili, da urejajo področje kolektivnih pogodb. Vemo tudi, da v določenih primerjih prihaja do precejšnjega izkoriščanja. Delavci naj bi imeli zagotovljeno tudi ustrezno prebivališče in delodajalci so dolžni dokazati, da bodo svojim sezonskim delavcem zagotovili ustrezno namestitev in tudi ustrezno plačilo. Dokler ne bomo zagotovili nadzora nad tem, bo to samo mrtva črka na papirju. Mislim pa, da je res sramotno mimo grede, da bi morali sezonski delavci plačevati najemnino za stanovanje, ki ga priskrbi delodajalec. Mislim, da se kot sindikat zauzemamo za to, da bi za čisto vse delavce, ne glede na to, iz katere države prihajajo, veljale enake pravice. Vprašanje pa je, kako bomo izvajali določbe, ki veljajo za sezonsko delo, zlasti, če bo sezonski delavec delavec migrant. Kaj se bo zgodilo z družinskimi člani teh delavcev? Skupaj z Evropskim sindikatom smo zahtevali, da se spremeni direktiva o enotnem dovoljenju, ki vključuje vse kategorije delavcev, zlasti sezonske delavce, ki prihajajo iz tretjih držav in ko gre za znotraj podjetja premeščeno osebje. Mislim, da bi morali zagotoviti predvsem enakopravno obravnavo, enake pogoje za dela, enako plačilo. To velja tako za nacionalne delavce, za delavce iz Evropske unije in za delavce iz tretjih držav. Zaenkrat ne obstajajo nobene določbe, ki bi nalagale obveznosti delodajalcem, ki najemajo delavce iz tretjih držav. Mislim, da bi morali v okviru te direktive še enkrat podariti, da se ne strinjamo s tem, da se sprejme zakonodaja na evropski ravni, ki bi bila diskriminatorna do delavcev, ki prihajajo iz tretjih držav. Dostop do trga dela v Evropi bi s tem pravzaprav bil utemeljen na dvojnem režimu. Predvsem pa se nam zdi, da bi morali poskrbeti za ustrezen nadzor in sankcije. Razmisliti bi morali tudi o tem, da se odprejo zakoniti kanali za vse tiste delavce, ki želijo priti v Evropi in poiskati delo. Poleg tega bi morali storiti več na nacionalni in evropski ravni tudi zato, da bi v zakonodaji opredelili socialne pravice teh delavcev. Potem so tu še druge pravice, naprimer pravica do enake obravnave, pravica, da ti deloci zaprosijo državljanstvo in tako naprej. Opredeliti je treba tudi posamezna dela, ki jih lahko ti sezonski delavci opravljajo. Če se te stvari ne bodo spremenile, bomo te direktivi nasprotovali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Mesina, tudi za vaš prispevek. Sedaj pa gospa Hoffman, svetovalka za socialne zadeve organizacije Evropskih delodajalcev za obrt, trgovino in mala in srednja podjetja. Prosim vas, da se tudi vi držite dodaljenega časa za govor, zato ker že zamujamo. Izvolite. Um, uh, Dobar dan. V imenu UEAP me bi se rada zahvalila predsedniku odbora in gospodu Morajesu za vabilo na to predstavitev. Sem zadnja govornik, pisateljica, zato se bom kar lotila samega bistva predstavitve. Verjetno veste, da se mi strinjamo s področjem uporabe in s cilji direktive, ki se nanaša na sezonske delavce. Pomembno je, da spostavimo enak postopek za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav, ki pridejo v Evropsko unijo kot sezonski delavci. Mala in srednje velika podjetja imajo precejšne težave pri privabljanju in najemanju delavcev, tudi sezonskih delavcev in sicer v številnih sektorjih. Zato se nam zdi, da bomo z novim predlogom bolje odgovorili na potrebe in popraševanje na trgu, izboljšali bomo konkurenčnost, vzpostavili bomo tudi boljša in bolj pregledna pravila. Strinjamo se glede dveh ključnih področji in sicer z opredelitvijo sezonskih delavcev in s tem, da bi morali državam članicam prepustiti, da same opredelijo, kateri sektori izpolnjujejo pogoje za sezonsko delo. Strinjamo se tudi z enotnim postopkom za vlaganje prošen in s postopkom za ponovni vstop. Mislim, da bi takšen sistem tako delodajalcem kot delojemalcem zagotovil ustrezno pravno varnost. Podjetje bodo prav tako imela možnost koristiti delovno silo, ki se je izkazala za sposobno. S tem bomo zagotovili kontinuiteto tako na strani delodajalcev kot delojemalcev. Vseeno pa se nam zdi, da bi morali o določenih stvarih še razmisliti, kajti številna področja bi lahko bolj pojasnili ali jih celo izboljšali. Ta predlog ne bi smel še bolj zakomplicirati stvari za delodajalce, naprimer, kaj se dogaja z obveznostjo delodajalcev, da zagotovijo namestitev za delavce. Strinjamo se s primernimi pogoji namestitve, s primernimi življenjskimi pogoji, vendar se nam zdi, da to ni naloga delodajalca, zato ker bi se s tem povečala cena delovne sile, s tem bi se omejila konkurenčnost tako podjetij kot delavcev. Posledično bi to pomenilo tudi, da bi mala in srednje velika podjetja imela še večje težave pri najemanju sezonskih delavcev, ki jih že tako ali tako močno potrebujejo. Kar zadeva maksimalno obdobje prebivanja, mislim, da bi morali biti bolj fleksibilni pri opredeljevanju teh določb. oceniti je treba trenutno situacijo, sisteme, ki že veljajo v državah članicah. Potem je to vprašanje opredelitve sezon. Mislim, da je težko natančno opredeliti sezone. V Evropi si tudi same sezone drugače tolmačimo v državah članicah. Glede sankcij, Naj povem, da določbe omogočajo državam članicam, da zavrnajo zaposlitev delavca, če je bil delodajalec, ki ga želi najeti, že prej obsojen zaradi nezakonitega najemanja delavcev. To ne velja za tiste, ki so prvikrat storili tak prekršek, temveč za tiste, ki to redno izvajajo. Predvsem pa je treba upoštevati tudi nacionalno zakonodajo, ki ureja sankcije za tiste, ki nezakonito zaposlujajo delavce ali ki omogočajo delavcem, da delajo na črno. Mislim, da ne bi smeli bistveno spreminjati določb, ki se nanašajo na delodajalce, namreč načrtovanje sezonskega dela bi s tem samo še otežili za delodajalce. Na koncu pa mi dovolite, da povem še par besed o znotraj podjetja premeščenemu osebi. O tem se bomo pogovarjali danes popovdne. Ta direktiva je namenjena v prvi vrsti večjim podjetjem, vendar se nam zdi, da bo imela lahko negativne posledice tudi na mala in srednje velika podjetja na področje obrti, pa tudi na področje gradbeništva. Sicer se strinjamo s področjem uporabe in s cilji direktive o znotraj podjetja premeščenemu osebju. Ključna so tri področja. Najprej bi morali bolj natančno in restriktivno opredeliti specialiste, strokovnjake, skladno s porazumi GAC. Verjetno bi morali omenjati visoko kvalificirane delavce oziroma delavce, ki imajo vsaj pet let delovnih izkušenj. Kar zadeva pogoje za sprejem, ti bi morali biti bolj učinkoviti, zato da se ne bi vzpostavljala naprimer podjetja pisanskih nabiralnikov. Strinjamo se tudi za geografsko mobilnostjo. Ta geografska mobilnost bi se morala ukrepiti med državami članicami, kajti s tem se bodo tudi bolje izvrševale določbe tega predloga. Hvala. No. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Če imate morda kakršno koli vprašanje ali pripombo. Znotraj podjetja premeščeno osebje je tematika, ki jo bomo obravnavali danes popovdne. Tako da predlagam, da se trenutno sredotočite samo na sezonske delavce, ki so tudi predmet dopodanske razprave. Začenjamo pa z gospodom Busotilom. Bi želeli biti prvi? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi vsem panelistom za zelo zanimive predstavitve. Imam pa zelo specifično vprašanje, na katerega prosim, da odgovorite. Nekatere kategorije, no, omenjam no, seveda področje uporabe te direktive, nekatere kategorije delavcev bom še posebej izpostavil in zanima me, če bi po vašem mnenju morala ta direktiva pokrivati tudi naslednje delavce. Naprimer, osebe, ki že zakonito prebivajo v Evropski uniji. Ali bi morala ta direktiva veljati tudi za njih? Potem je pa tu še kategorija oseb, ki nezakonito prebivajo v Evropski uniji. Ta direktiva bi jim lahko ponudila možnost, da uredijo svoj status, ne pa da ostanejo v vicah, ki ga predstavlja njihova trenutna situacija. Ali torej Goste menijo, da bi morali tudi te kategorije delavcev vključiti v področju uporabe te direktive. Hvala. Hvala lepa, gospod Romero Lopes. Hvala lepa, gospod predsednik. Kar zadeva sam dialog z socialnimi akterji, mislim, da bi morala komisija pri sprejemanju te pobude vzpostaviti tak dialog. Ne vem, ali je to prvotni greh, ki ga lahko še razrešimo. Kaj lahko parlament še stori, razen tega, da obsodi to vrstno delovanje? Če sprejemate takšno direktivo, bi se morali predhodno posvetovati za to, da si zagotovite čim večjo podporo. Sedaj pa je to že izvršeno dejstvo. Parlament lahko sedaj samo obsodi takšno delovanje, lahko stvari nekoliko spremenimo, vložimo predloge sprememb za tiste področja, ki jih komisija ni upoštevala. Mi imamo spostavljen dialog s socialnimi akteri, komisija tega dialoga ni vzpostavila. Ali bomo imeli dve direktivi ali samo eno direktivo? Kakšna rešitev je boljša? Ali bi morali imeti eno direktivo za delavce v Evropski uniji, drugo direktivo za tuje delavce? Mislim, da bi se morali odločiti v zvezi s tem. Komisija je predložila tudi svoj predlog. Je pa tu tudi vprašanje zaupanja. Evropski sindikati in delavci, ki prihajajo izven Evropske unije. Morda se težave pojavljajo tudi zaradi dumpinga, to je dejstvo. Govorite o nizkocenovni delovni sili, ki prihaja v Evropo, vendar vam lahko povem, da imamo v španščini dve besedi za sezonske delavce. Temporero za kmetijski sektor in temporadas, to so pa delavci, ki delajo na področju turizma. Torej dva ločena termina za sezonske delavce, ki delajo na področju turizma in na področju kmetijstva, kajte gre za dve ločeni kategoriji delovnih mest in gre za delavce z različnimi izkušnjami. Ta problem je zelo pomemben in se ga moramo lotiti tudi z vidika sindikatov. Ne moramo dopustiti, da bodo evropski sindikati skrbeli samo za evropske državljane. Namreč, kdo bo branil pravice delavcev, ki prihajajo iz tretjih držav, zagotovo ne sindikati iz njihovih matičnih držav. Tako da je problem nezaupanja treba rešiti tudi, kar zadeva sindikate. Še nekaj, če želimo, da se delavce najema na podlagi zakonitih pogod, potem moramo sodelovati tudi z matičnimi državami teh delavcev in z organizacijami in sindikati v teh državah. Tudi predstavniki komisije so to omenili. V tem trenutku zeva velika vrzel na tem področju. Ne moramo sploh slabše ravnati, kot trenutno ravnamo. Če se spomnite 70-ih let v Nemčiji, španski delavci so šli takrat v Nemčijo na delo. Pri nas je takrat vladala diktatura, nemška socialdemokratska vlada pa je našim delovcem omogočila, da so prišli na delo. Tako da takrat nismo bili priča suženstvu, ki smo mu priča danes v številnih delih Evrope. Tudi dvostranski sporazumi so bili podpisani. Verjetno bi bila situacija v tem trenutku v Italiji precej drugačna, če bi imeli podpisane dvostranske sporazume. To je bistvo težave nismo se lotili sodelovanja s tretjimi državami. Hvala lepa, gospod Sargentini. Hvala lepa, gospod predsednik. Prisluhnila sem predstavniku sindikatov. rekli ste, da ni prav, da ločujemo med evropskimi sezonskimi delavci in sezonskimi delavci iz tretjih držav. Mislim, da situacija na področju sezonskega dela v Evropi ni ravno najbolj zadovoljiva, vendar me zanima, ali je v tem trenutku položaj sezonskih delavcev iz Evropske unije res tako slab, kot je položaj sezonskih delavcev iz tretjih držav? Ali nam morda manjka nadzornih instrumentov? Ne glede na to, koliko časa velja dovoljenje za sezonsko delo, se mi zdi, da je pomembno predvsem to, da se vse določbe dosledno izvajajo. Kako bomo poskrbeli za to, da bodo delodajalci izbrali zakonite sezonske delavce in ne tistih, ki so v Evropi nezakonito. Zanima me, kakšno je torej mnenje sindikatov v zvezi s tem. Namreč resnični problem, s katerim se soočamo, je, da se premalo dosledno izvajajo že obstoječe določbe. Naj podarim še nekaj. No, mislim, da bom s tem ponovila tisto, kar je povedal že gospod Rudeberg. Če ne bomo storili ničesar, potem bomo poskrbeli, da se še naprej najemajo nezakoniti delavci. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Ernst. Hvala lepa, hvala lepa tudi za vse kritične pripombe, ki so jih podali sindikati mislim, da bi morali zelo skrbno razmisliti o teh problemih, predvsem pa bi morali imeti enotna pravila za vse delavce. Zato imam eno vprašanje za gospod Hoffman. Prosim, če odgovorite na to vprašanje. Rekli ste, da se vam zdi dobro, kako smo opredelili sezonske delavce. Ampak zanima me, kako si vi predstavljate sezonsko delo in kako vi opredeljujete sezonske delavce. Kako si vi predstavljate razširitev te opredelitve? Druga zadeva. Rekli ste, da delodajalci ne bi smeli biti dolžni poskrbeti za namestitev in podobno. Kdo bi po vašem mnenju torej moral biti zadolžen za to? Če ne delodajalec, kdo drug potem? Uh, In še tretje vprašanje, kakšno je vaše stališče, kakšno je stališče vaše organizacije glede plač, glede enakopravnega plačila. Se vam zdi smiselno to omenjati v tem predlogu? Hvala lepa. Gospod Morajs. Nisem se želel oglasiti, ampak vseeno. Vprašanje bi zastavil kolegici iz CEGILA, gospe Messini. about me, is it? No, the thing. Oh, uh, Če se navežem na to, kar je rekla Carmen Romero Lopez. Namreč, kako smo se pravzaprav znašli v tem položaju? V tem položaju smo se znašli ne zato, ker se ne bi dovolj pogajali s socialnimi partnerji ali ker se ne bi strinjali s tem, kako se snuje politika v Evropi. Leta 1999 smo se odločili, da bomo oblikovali ustrezno politiko, ki pa je nismo sprejeli do skoraj da deset let zatem. Svet je tisti, ki je oviral sprejemanje skupne politike na področju azila in priseljevanja. Tako da smo na vsakem zasedanju sveta prosili tako v Sevilji kot v Solunu, da se naredi napredek, pa so v svetu vedno to omejevali. Strinjam se z enotnim dovoljenjem, da potrebujemo enotno dovoljenje za vse kategorije, zato da bomo zagotovili enakopravno obravnavo. Vendar, če se navežem na to, kar je rekla Carmen, več političnih skupin želi obravnavati tudi vprašanje skoriščanja sezonskih delavcev. Ne želimo pa ustvariti socialnega dumpinga, to je pomembno. Ta predlog je pravzaprav rezultat pomankljivih posvetovanj, pa ne samo tega, temveč tudi tega, da je svet ustvaril kaos na področju zakonitega priseljevanja. Zato imamo sektorski pristop, enotno dovoljenje sezonski delavci, modra karta v preteklosti, potem sektor podjetij znotraj podjetja premeščeno osebje. Ne vemo, ali se modra karta res izvaja tako, kot bi se morala. Tako da, kolege sindikaliste, resnično prosim, da se lotijo vprašanj, ki jih je izpostavila kolegica Romero. Vi ste tisti, ki ste v stikih z sezonskimi delavci. Kaj pa se bo zgodilo z njihovimi pravicami, predvsem pravicami sezonskih delavcev iz tretjih držav? Tudi ti delavci imajo namreč pravice. Hvala lepa, gospod Moraes, hvala lepa za vse te prispevke in vprašanja. Sedaj se vračamo nazaj k panelistom, kar po vrstnem redu predlagam. Predlagam pa tudi, da skušate biti čim bolj specifični v svojih odgovorih, da se osredotočite na vprašanja, ki so bila naslovljena na vas, na vaše prispevke. Začenjamo kar z gospodom Sorjanom. Eh, Poglejte, če imam dve, pet oziroma sedem minut časa, malce sem zlorabil čas, potem seveda neka organizacija, kot je naša, lahko le predstavi svoje načela in kasneje pa seveda lahko razdela daljši nagovor in predstavi svoje poglede ne moremo v petih minutah priti že do praktičnih vidikov izvajanja načela. Lahko le predstavimo svoje načela. In naše osnovno načelo glede tega je, da si želimo, da na evropski ravni se obravnava tema sezonskih delavcev za vse. Torej ne le za tujce, temveč Naj povem vam, gospa Sargentini, v vaši državi sem živel sedem let in sem doživel številne konflikte, s, s, oziroma videl sem težave, ki jih imajo španski delavci v vaši državi. Zakaj? Ker zadeve niso urejene in nimamo mehanizmov, ki bi nam zajamčili izvajanje držav v vsaki državi članici. To je problem. In želimo si rešitev. ki bo veljala za vse, za tuje in domače sezonske delovce. V Španiji se sedaj pogajamo glede vprašanja dela na črno. To je vprašanje, ki bi ga morali obravnavati tudi na evropski ravni, saj zato potrebujemo ukrepe. In sedaj niti EU, niti države članice niso pripravljene vložiti enega samega evra za to. Torej, ne slepimo se. Tu bomo odprli vrata za sezonske delavce iz tretjih držav. Ne bomo imeli nobenih jamstev, da jim lahko, ko pridejo, zajamčimo dostojno obravnavo. Torej, enako kot ga uživajo domači delavci. To je naša skrb. Ne skrbijo nas tuji delavci. Naši sindikati imajo eh, torej, kontakte z drugimi sindikati. Recimo, k malu bomo organizirali eh, konferenco o nezakonitih delavcih in seveda vas vabimo to konferenco. Mi smo zaskrbljeni torej tudi za delavce brez papirjev, ki pa so vključeni v naš trg dela in so popolnoma brezpravni. Zato Zveza evropskih sindikatov se torej ukvarja tudi s tem vprašanjem in organiziramo to konferenco. Torej, ta direktiva ne sme obravnavati nezakonite imigracije. Mi želimo to, da se enakopravno obravnava delavce, ki delajo neko delo. To je splošno sindikalno stališče. tako kot naj ga določa tudi okvir te direktive. Gospod Rodeberg, hvala lepa. Odgovor bi na to, kar je dejal gospod Bustelj, kar zadeva področje uporabe in izvajanja, sprašuje, ali smo mene, da bo to zadevalo zgolj eh, delavce, ki prebivajo ali tudi delavce, ki nezakonito prebivajo na območju. No. Ta direktiva ne predstavlja pravice do dodelitve dovoljenja za delo ali prebivanje, temveč določa postopek in temeljna pravila s tem v zvezi. In to je po našem mnenju pravi pristop. Druga zadeva, ta direktiva zahteva veljavno pogodbo o delu. No in če uporabimo ta pravila, ta načela in to uporabimo pri osebah, ki že prebivajo na uh, našem ozemlju, potem se ne bo nič spremenilo, dokler država članica ne uveljavijo te nove direktive o sezonskih delavcev. In tiste, ki že tako ali tako zakonito prebivajo, bodo pač zaprosili za novo dovoljenje, sezonsko dovoljenje za delo. Tisti, ki pa nezakonito prebivajo, pa bodo seveda težko razumeli, zakaj. ne bi šli skozi takšen postopek, če pa vendarle nezakonito delajo. Ampak, če se uveljavlja nacionalna zakonodaja v takšnem primeru, potem ni nobenega razloga, zakaj naj bi že v sami strukturi to izključevalo tudi nezakonite delavce. Ampak, kot rečeno, država članica je tista, ki odloča. Hvala. Gospa Mezina. Eh, grazie. Hvala lepa. Mislim, da bi morala odgovoriti na dve vprašanji ali tri. No, se upravičujem, če bom s temi tremi odgovori nekako povzela tudi druga vprašanja, ki ste jih zastavili. Morda bo se skupaj nekoliko zmeden, ampak vseeno. Omenjali ste sindikate za sindikate je pomembno, da se zaščiti delavce, ki delajo na ozemlju naše države. Tako da ni pomembno, ali prihaja delavec iz eh, Italije ali iz tretje države. Vsak delavec se lahko obrne na sindikat in mi mu tudi nudimo zaščito, tako kot vsem ostalim delavcem. V narekovajih potem lahko zavrnem vašo trditev, da so sindikati nekoliko sumničavi do delavcev iz tretjih držav. V vsakem sindikatu imamo tudi neko pisarno ali urad, ki se ukvarja z delavci in z njihovimi gibanji znotraj države. Mi nismo podjetja, mi smo konfederacija sindikatov, mi smo se vedno borili zoper to vrstnim velikim podjetjem. Toliko glede tega, zato ker je pomembno. Potem pa kar zadeva sam položaj, ki sem ga že prej skušala izpostaviti, namreč kaj se dogaja z delavci, ki so že prisotni na ozemlju držav članic, tisti, ki so nezakonito v državah članicah. Obstaja tveganje, da bo res prišlo do konflikta s to direktivo, tudi z omejitvami, ki jih vsebuje ta direktiva in z obveznostmi, ki jih nalaga. Vemo, da na trgu dela trenutno veljajo pogodbe o delu, ki so časovno omejene, ki so tudi precej negotove. Zelo težko je pridobiti pogodbo o delu za nedoločen čas. Ti osebe so že prisotne na ozemlju naše države. Te osebe skušajo sicer vzpostaviti bolj stabilen položaj tudi zase, vendar jih lahko ta direktiva ogrozi. Če se navežem na to, kar je rekel prej kolega Konferati, jasno je, da moramo določiti tudi prehodno obdobje, znotraj katerega bi lahko tisti delavci, ki že opravljajo sezonsko delo na nezakonit način v Evropski uniji, regularizirali svoj položaj in ga pravno uredili. Potem je tu še praktično vprašanje, ki mi je všeč, zato ker sem sindikalistka in sem po naravi sami bolj pragmatična. Mislim, da obstaja tu protislovje. Morda se motim, ampak mislim, da na področju evropske migracijske politike obstaja protislovje. Če govorite o krožnosti, o krožnih migracijah, tako znotraj Evropske unije kot med Evropsko unijo in tretjimi državami, potem bi morali verjetno delati na to, da v okviru dvostranskih ali večstranskih sporazumov predvidimo tudi socialna vprašanja. Delavci, ki se nahajajo v Evropski uniji, verjetno ne razmišljajo o svoji prihodnosti, o tem, da se bodo vrnili nazaj v matično državo in da bi zato tam skrbeli za svojo pokojnino. Tako da bi se navezala kar na to, kar sem izpostavila že na začetku. Zakaj je nastala pravzaprav nastala evropska zakonodaja? Zaradi krožne migracije. Mislim pa, da je težko razpravljati o tem, da bi mi znotraj trdnjave Evrope lahko opredelili, kakšna je kakovost dela, ki ga opravljajo migranti in katera dela lahko opravljajo delavci imigranti. Če bi to skušali storiti, bili pravzaprav nekoliko hinavski. Sicer dopuščamo, da vstopijo v Evropsko unijo delavci imigranti, ki opravljajo nizkoplačena dela, dela, ki jih evropski državljani, bogati evropski državljani nočajo opravljati, po drugi strani pa ne želimo sprejeti drugih delavcev in skušamo zavrniti dostop visoko kvalificiranih delavcev migrantov. Tako da ne smemo vzpostavljati dvojnega režima na podlagi tega, kakšna je kvalifikacija delavcev. Tako da bomo zaključek še gospa Hoffman, izvolite. Hvala. Ja, dotaknili bi se vprašanj, ki jih je izpostavila gospa Enstea. Ja, dve glavne zadeve bi rada spostavila. Kot prvo ne povem, da se zelo strinjam s tem, kar je bilo rečeno dopovdne, kar zadeva to, da ne bi s pomočjo te direktive spostavili nekakšen celovit pristop do priseljevanja, ki mora biti tudi pragmatično zastavljen. In tu mislim, da moramo sveda upoštevati premisleke različnih deležnikov. To mora biti tudi predlog, ki bo funkcionalen tudi za delodajalce, kar zadeva vprašanje stanovanja, se, se kar strinjamo s tem, da je potrebno zagotoviti ustrezno stanovanje in tako naprej in tako dalje, ampak eh, to ne bi smela biti obveznost delodajalca, da zagotovi to vrstno nastanitev. To mislim, da je nekaj, o čemer se bo potrebno še pogovoriti, torej kako bi to lahko na najboljši način rešili. Kar zadeva drugo zadevo, sicer eh, načelo nediskriminacije, to je zelo pomembno in podpiramo načelo nediskriminacije. Prav tako enakopravno obravnavo, kot eh, je to zajeto v predlogu Evropske komisije. Brez nadaljnega velja, da je potrebno državljanom izven EU zagotavljati določene pravice in da je potrebno prepovedati diskriminacijo na podlagi državljanstva ali drugih dejavnikov. Hvala lepa. Čaka nas še en panel in mislim, da moramo kar takoj brez nadaljnega nadaljevati z delom, kajti časa imamo do 12.30. Tako da prosim naslednje govornike, da se nam pridružijo tu na predsedstvu. Še enkrat pa Hvala vsem stoljevčim v tem drugem krogu. Bueno, ya a ver si ya hablamos un poco de política. De esta Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. As I said, we still have a... Torej, kot rečeno, čaka nas še tretja skupina govornikov, tretji panel v današnjem dopoldanskem delu te delavnice na temo sezonskih delavcev in tu gre v tem tretjem sklopu za predstavnike mednarodnih organizacij in civilne družbe. Sodelujejo torej predstavniki mednarodne organizacije za priseljevanje in drugih nevladnih organizacij. Slišali bomo njihova stališča z predlogom komisije in tudi o delovnem dokumentu poročevalca. Vabljeni so gospod Hemingway, ki je regionalni predstavnik Mednarodne organizacije za priseljevanje. Dobrodošli. Z nami se tudi predstavnika dveh nevladnih organizacij, organizacija Solidar, ki jo zastopa gospod Reuter. Dobrodošli ponovno, to je med nami in uh, organizacija PIKUM, ki jo zastopa gospa Levoa. Predlagam, da se omejite vsak na pet minut, da bomo imeli še dovolj časa za razpravo in uh, zaključne misli poročevalca gospoda Morajša. Najprej torej gospod uh, Bernd Hemingway, legendarni predstavnik uh, IOM. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, poslanke in poslanci, spoštovane kolegice in eh, kolegi. V veliko čast mi je, da sem lahko danes eh, tu z vami in hvaležen sem Evropskemu parlamentu za to povabilo, da sodelujem na današnjem zasedanju. Še posebej me veseli, da lahko z vami delim stališča IOM e glede predloga za direktivo o sezonskih delavcev. IOM e pozdravlja predlog Evropske komisije, glede na splošno soglasje, da vlada da potreba po eh, ureditvi tega področja v Evropski uniji. Prav tako menimo, da je to pravi čas za pozitivno sporočilo o Evropski uniji tistim eh, delovnim migrantom, ki bi jih morali privabljati v Evropsko unijo. Sklep Evropskega sveta z decembra 2010 so pozvali k bolj proaktivni politiki delovne migracije v EU, izpostavljajo strukturne demografske probleme Evropske unije in mislim, da so te demografski strukturni problemi, ki smo jim priča, nekaj, kar ni tako zelo oddaljeno v prihodnosti, temveč je nekaj, čemu smo že priča, še posebej upoštevajoč generacijo za visoko stopnjo rodnosti med, letom, med 55 in 65 letom, eh, ki se odpravlja v pokoj in tu bomo prišli do velikih eh, pomankanj kot je izkazala študija EOM o zakonitem preseljanju v 27 terico, ki smo pravili za Evropski parlament, obstaja zelo raznolik eh, nabor pristopov k upravljanju z migracijami širom EU, ampak treba je podariti, da so kompleksni, dragi in nefleksibilni postopki izdajanja dovoljen, pogosto nekaj, kar delodajalce in delojemalce sili v eh, delo v nereguliranih eh, okoljih. Učinkoviti sistemi izdajanja dovoljen pa bi po drugi strani lahko omogočili pravočasno uh, novačenje oziroma zaposlovanje delovcev. Dogovor med 27. kar zadeva enotne standarde, še posebej kar zadeva vstop in prebivanje dolnih migrantov, ostaja ambiciozen, ampak ključen cilj za Evropsko unijo. V tem kontekstu direktiva o sezonskih delovcih eh, namerava določiti enoten postopek in tudi pravice za sezonske delavce, ki so zvezujoče v državah članicah. Celovit pristop za vse kategorije migrantov, eh, kot eh, je prvotno predlagala Evropska komisija, bi eh, bilo vsekakor boljše kot sektorski pristop po kategorijah. Kljub temu pa pozdravljamo tudi direktivo, saj je to prvi korak v smeri doseganja cilja, se pravi dogovora o bolj fleksibilnih postopkih za zakonito preseljevanje. Raziskave IOM o nizkokvalificiranih delovcih v EU eh, kažejo, da kljub gospodarski krizi gospodarstvo Evropske unije vse čas potrebujejo tuje delavce, vključno s tistimi z nizko stopnjo kvalifikacij, da prevzemajo tista dela, ki so postala neprivlačna za domorodno prebivalstvo. Eh, ne, prepoznavanje dejstva, da, tovrstne, da obstajajo tovrstne potrebe na vseh eh, ravneh in da je potrebno uh, pridobivati delavce iz eh, tetih držav, lahko privede do negativnih migracij, do, nega, do uh, tudi zaposlovanja na črno, za seveda negativnimi posledicami na fiskalno in socialno politiko. Zato je potrebno prilagoditi migracijsko politiko uh, tudi ravni usposobljenosti uh, migrantov, ki jo potrebujemo, tako na ravni EU kot na ravni uh, čez EU. Jasna je potreba po sezonskih delavcih v Evropski uniji, zato je potrebno tudi eh, ustrezno umestiti sezonske delavce v regulatorni okvir, saj so ti delavci tudi med najbolj ranljivimi. Trenutno raznoliki sistemi eh, na nacionalni ravni prispevajo k še večji ranljivosti delavcev, migrantov. Začasni migranti in sezonski delavci so pogosto v polni meri odvisni od delodajalca, kar zadeva spoštovanje njihovega pravnega položaja in težko eh, branijo svoje človeškove in pa eh, delojemalske pravice. Eh, več sezonske dovoljenja in možnost spreminjanja delodajalca, kot to predlaga direktiva, po našem mnenju zmanjšuje nevarnost eh, zlorab in izkoriščanja. Prav tako to po našem mnenju služi zagotavljanju uh, vračanja in pa krožnih migracij. Direktiva vključuje več varovalk, kot je obveznost delodajalcev, da zagotavlja ustrezno nastanitev in tudi določbe o pritožbah. Kot vemo, so krožne migracije um, tisto, kar ne predstavlja dokončne rešitve temveč eh, neko značilnost migracij, ki jih lahko še okrepimo z pravnimi upravnimi eh, ukrepi in s programi kroč migracij, da na ta način zagotovimo korist tako državam izvora, kot državam, eh, gostiteljicam in migrantom samim. Selitev tovrstnih eh, usposobljenosti mislim, da lahko prispeva tudi k usposabljanju lokalnega prebivalstva in tudi drugih, eh, drugih koristi. Eh, Dejstvo, da bodo imigranti imeli možnost, da ponovno vstopijo v Evropsko unijo kot sezonski delavci, eh, odgovarja na vprašanje, ki ga imigranti pogosto eh, puščajo neodgovorjenega. Eh, namreč, da ne sledijo hm, trendom zaposlovanja, eh, temveč ostajajo kot nezakoniti imigranti. Glavni izzivi, ki veljajo tudi za drugih sezonskih delavcih, so naslednji začasnost te scheme je vsekakor potrebno zagotoviti in zajamčiti odprt, pregleden proces, ki spoštuje človekove pravice in eh, delovske pravice imigrantov, je tisto, kar moramo promovirati. Imigranti sami morajo biti vse čas dobro obveščeni od samega začetka in tekom celotnega procesa, tako da bodo njihove pričakovanja realna. In v tem kontekstu so ustrezne uh, institucionalna sposobnost medresorska usklajevanja in uh, tudi sodelovanje med državami tisto, kar potrebujemo. Na tem področju bi rad tudi izpostavil pomen javnih zavodov za poslovanje in pa znanj, ki jih potrebujejo te službe, prav tako pa potrebno izpostaviti vlogo zasebnih eh, agencij za poslovanje, tako v državah izvora kot v državah gostiteljicah. IOM povdarja, da je redni nadzor strani pristojnih organov pomemben, saj to služi preprečevanju zlorab pravil Eh, naprimer strani agencij za začasno poslovanje ali strani delodajalcev samih. Naj zaključim s tem, da povdarim, da predlagana direktiva predstavlja pozitiven prispevek k obstoječemu okviru na področju zakonitega preseljevanja, saj zagotavlja eh, hitre, fleksibilne postopke sprejemanja, prav tako pa omogoča pravni status sezonskim delovcem in s tem pripomore k manjševanju ranljivosti delovcev migrantov. Hvala lepa, gospod Hemingway. Zdaj pa gospod eh, Reuter, generalni sekretar organizacije eh, Solidar. Eh, dobro, potem kar zaključujem, da se bomo držali časa. No, najprej hvala lepa za to povabilo. Naj vam povem, da samo prispevam k temu srečino in ga ne vodim, ampak naj povem dvoje. Najprej sodelujemo z koalicijo nevladnih organizacij, dokument imate zunaj, tako da tega ne bi prediral in zdaj ponavljal, ampak mislim, da je pomembno, da veste, da civilna družba ima eh, tudi pomembno nalogo pri vsem skupaj. Na nek način želimo zagotoviti, da eh, delamo eh, komplementarno s sindikati, kar zadeva eh, trg dela. Ampak po drugi strani je pomembno poznati tudi eh, posebnosti socialnih nevladnih organizacij, saj smo zagovorniki ranljivih. Eh, Eh, skupin. Meni sicer ni všeč ta termin, ampak kdo so ranljive skupine? To so tisti, ki ne sodijo nikamor, ki niso v schemo socialnega zavarovanja, v schemo socialne eh, varnosti. Nekateri govorijo o nezakonitih priseljencih, sam tega tudi ne maram, ker ti niso nezakoniti, temveč so neregulizirani. E, to je nekaj popolnoma drugega. Potem, če pogledamo tudi pogoje, življenjske pogoje, pogoje nastanitve migrantov in nastanitev, e, mislim, da je to vsekakor tista skupina, ki je ranljiva in zato pozdravljam delo tega odbora in odbora za poslovanje, eh, delo, ki ga upravljata Klod Morajš in Serče Koferati, kajti mislim, da moramo jasno povedati, zakaj tukaj gre. Tu ne gre za to, da bi regulirali eh, migracijske tokove. Migracije so realnost in to je pač treba sprejeti. Mislim, da mm, smo o vsem tem govorili v okviru štokonskega programa, programa Stamper in tako naprej, ampak vedno se potem vidi, da je problem, kako dobre koncepte prevesti v dobro prakso. Zato pozdravljamo to pobudo, zakaj, zato, ker je to način zaščite tistih ljudi, ki so realnost, ki so tu in ki bodo tu. Vemo, da Frontex pač ne bo zgradil eh, zidu okrog EU. Eh, e Tako da ne sanjamo, ne sanjamo, ljudje imajo številne razloge, zakaj želijo priti v Evropsko unijo. Eh, in dejstvo je, da ti ljudje bodo sem prišli. In zdaj vprašanje je, ali rečemo ne, nočemo vas ali pa rečemo ja, dobro, zdaj bomo poskrbeli za vas. In to je tisto politično vprašanje za Evropsko unijo. Ves čas vidimo, kaj se dogaja, če se ne ukvarjamo s tem. Vidimo, v kakšnih razmerah so ranljive skupine, vidimo pa tudi, kakšni so politični učinki. Poglejte volitve na Finskem, poglejte, kaj se je zgodilo na Nizozemskem in drugod. Ekstremne politične opcije imajo korist od tega, da ljudem ne pomagamo pri tem, da bi eh, se njihova situacija razjasnila. Zakaj torej gre? Gre za to, da bi po eni strani lahko rekli, da ja, obstaja potreba po tej direktivi, treba je jasno pokazati, kaj je eh, tisto, kar je treba zaščititi in kaj se zadeva tudi trg dela. Namenim tri zadeve. Večkrat je bilo že rečeno, kakšni naj bodo pogoji za vstop. Ja, ja, imam kar veliko energije, res je. Tudi takole pred, eh, pred kosilom, ampak se opravičujem tolmačem, ker sem hiter. Skratka, kar zadeva pogoje sprejema. Vprašanje je, kdo bo za to odgovoren. Ja, za to so odgovorni tisti, ki te ljudje vabijo k nam. E, tako da mislim, da moramo jasno povedati, kdo so tisti, ki morajo dati informacije. E, sindikati so predlagali, da je tudi sindikati. Eh, dajo informacije, preden ljudje pridejo v Evropsko unijo. To je pa ponoma res. Vprašanje pa je, kakšne informacije, eh, kakšna naj bo obravnava teh ljudi, kakšno pomoč naj prejmejo. Eh, potem, kar zadeva pogoje sprejema, so tu še vprašanja, kdo je odgovoren. Potrebujemo torej pogodbo o delo in edino pravno veljavne pogodbe so tiste, ki spoštujejo veljavno zakonodajo in ki jo sprejemajo tudi eh, delo dajalci in delojemalci. Potem je treba videti tudi, kakšna je vloga posrednikov, kajti siva ekonomija je kar obsežna, kjer je siva ekonomija, prihaja do izkoriščanja in eh, to pride do tako imenovane neformalne eh, stvari, torej sive, sive ekonomije. In če bomo te migracije spravili ven iz sive ekonomije v eh, redno gospodarstvo, potem bomo lahko nekaj storili. Potem je tu še vprašanje enake obravnave slišali smo strani sindikatov, slišali smo strani delodajalcev in mislim, da eh, enaka obravnava ni le stvar delovnih pogojev, ampak gre tudi za to, da so to ljudje, ki vstopajo na naše ozemlje, ki prihajajo v Evropsko unijo in ki imajo določene pravice, imajo človekove pravice, imajo delovske pravice in druge pravice in potrebujo dostop tudi do določenih eh, sem socialne varnosti, ker ne moramo preprosto reči, ja, tu ste, ampak nas ne zanimate, ker to so ljudje in za njih eh, moramo pač skrbeti, ker imamo za to socialno odgovornost. Tako da bi jaz dejal, da je vprašanje v bistvu to, da potrebujemo dostojno delo, da potrebujemo sheme socialne zaščite in da moramo tudi jasno povedati, da to, kar tu zagovarjamo, oziroma to, kar skušamo zagotoviti, je, da se lotevamo ene plati migracij, ne migracij nasplošno, ampak ene plati migracij. Sezonsko delo ni nič novega, to je realnost, to je neka posebnost in na takšno konkretno posebnost moramo imeti tudi konkretne odgovore. In s tem bi tudi eh, zaključil in dal besedo kolegici Mišel Levoja iz organizacije PIKOM. Eh, se upračujem, ker sem nekoliko preenergičen, ampak tak pač sem. Hvala lepa, gospod Reuter. Mislim, da ste izpostavili kar nekaj zelo jasnih eh, zadev in eh, tudi hitro ste to povedali. Mislim, da so tolmači to opazili, pravi predsednik. Dobro, prehajamo na tretjo govornico, gospa Mišelj Devoa, direktorica organizacije PIKUM, to je platforma za mednarodno sodelovanje o neregistriranih priseljenicih. Za pet minut imate besedo, izvolite. Hvala lepa. Predsednik, hvala tudi za povabilo nevladnim organizacijam za sodelovanje pri tej razpravi, kot je eh, Kone dejal, imamo skupno izjavo več kot desetih mrež nevladnih organizacij, ki so delujo aktivno na področju neregistriranih priseljencev. Na začetku naj samo povem, da je bilo že večkrat rečeno danes, da je to ena prvih priložnosti, ki jih imamo na ravni EU za razpravo o zakonodaji z področja nizko kvalificiranih ali nekvalificiranih eh, delavcev imigrantov v Evropi. In mislimo, da moramo načelo enake obravnave tu vsega kar zagovarjati. Podali smo nekaj predlogov v naši skupni izjavi o tem, kako bi lahko izboljšali določene koncepte v tej direktivi. Edno od teh predlogov mm, zadeva tudi zagovarjanje pravic eh, nizkoplačenih delavcev in da ne razlikujemo med eh, visoko kvalificiranimi in nekvalificiranimi delavci, ker treba je pač prepoznati delavce kot delavce, kot ljudi z določenimi pravicami. Definicija sezonskega dela, kot rečeno že večkrat danes, je zelo eh, nejasna in to lahko prevede do situacije, kjer se ne evropska eh, delovna sila vse bolj izkorišča in to lahko prevede do socialnega dumpinga. Torej, ena naših, eno naših prvih priporočil je, da vzpostavimo ustrezne pogoje za mm, dejanski dostop sezonskih delavcev eh, in da se zagotovi enaka obravnava, ko gre za delovne pogoje, socialne pravice in pa tudi. Eh, možnost eh, pritožb oziroma pravnih sredstev. Kar zdaj je področje uporabe, o tem smo govorili že večkrat danes, namreč kdo je tisti, za katerega ta direktiva velja. V tem trenutku, glede na sedanji predlog, ta direktiva zadeva le državljane tretjih držav, torej delavce izven EU. Eh, poročevalec omenja tudi, da naj bi sem v področju uporabe vključili tudi državljane tretjih držav, ki so že v Evropski uniji priporočili bi, da se preuči tudi ta možnost. Ampak eh, moram reči, da je treba v to razpravo vključiti tudi eh, situacijo, ki vlada v sektorju v tem trenutku. O tem smo govorili že večkrat. Trenutno je kar nekaj nedokumentiranih, neregistriranih delavcev, ki delajo v zelo negotovih eh, nevarnih eh, pogojih in nikakršne jamstev ni, da bo direktiva takšna, kot je, eh, ponudila delavcem možnost. Eh, da se po preteku 60-ega obdobja potem zopet vrnejo v Evropo. Torej vprašanje je, ali je ta direktiva zelo eh, strogimi datumi za uh, vrnitev brez možnosti spremembe statusa, direktiva, ki bi lahko povzročila še več eh, neregulirane uh, migracije, ker bodo ljudje pač presegali ta dovoljeni čas. Pomembno mislim, da je, da upoštevamo tudi ugotovitve raziskovalnega projekta Klandestino Generalne direkcije za raziskave, kaj ti rezultati kaže, da kljub eh, političnim pritiskom za zmanjšanje mm, nezakonite preseljevanja, številne politične odločitve spodbujajo nezakonite migracije. Mislim, da je pomembno, da vemo, da večina potencialnih migrantov, ki bi prihajali eh, sem, eh, v Evropo to storijo na zakonit način. Pomembno je torej, da se stvari uredijo zakonito. Prav tako bi bilo zanimivo razmisliti o možnosti, da se eh, vzpostavi uh, neko prehodno obdobje za tiste, ki so v tem trenutku neregistrirani, nedokumentirani, ki delajo v tem sektorju in da bi uh, ta direktiva ali drugi mehanizmi potencijalno uh, eh, morda obnavljati v njih. Potem sankcije, o tem smo govorili večkrat danes in uh, direktiva predvideva določene sankcije, uh, vendar pa potrebujemo mehanizem pritožb, da tisti delavci, ki jih eh, njihovi delodajalci izkoriščajo, ne postanejo žrtve. Prav tako je pomembno, da tu upoštevamo tudi direktivo o sankcijah za delodajalce. Rok za prenos omenjene direktive je 20. juli letos, mislim, da je gospa Romero Lopez to že omenila, namreč potrebno je. Potem je Eh, preučiti tudi sistem sankcij na splošno, morda za to direktivo, pa tudi za druge direktive, eh, kajti soočamo se številnimi problemi na področju sankcij v tem trenutku, na, kar se delavce imigrante, kajti pogosto so delavci tisti, ki so predmet sankcij na mesto delodajalcev, tako da to je kompleksna zadeva, o kateri bo še treba spregovoriti. Kar zadeva integracijske ukrepi in pravice do družinske življenja, to predpostavlja, da bo Eh, delavec migrant večkrat prišel v Evropo v treh letih in da bo ostal več časa tu, tudi nobenih pravic do družitve družin, do uh, ni nobenih integracijskih ukrepov in to je pa nasprotno za agendo za integracijo EU. In kot si je dejal Koni, kot so dejali številni drugi, tu v tej razpravi moramo pač predvsem razumeti delavce migrante kot uh, ljudi, ne kot neke produktivne enote. In uh, bolj eh, reguliran status, eh, v bolj trajen status je tudi nekaj, o čemer moramo govoriti. No in na kratko, veliko že bilo govora o nastanitvi. In uh, vsi mislim, da vemo, da prihaja do številnih nepravilnosti eh, z vidika nastanitve in menimo, da je obveznost delodajalca nekaj, kar treba tu vključiti, ampak delavcu je treba pač prepustiti, da sprejme ali zavrne takšno nastanitev. Prav tako mora obstajati določeno razmerje med eh, zaslužkom in plačilom najemnine. Prav tako bi to lahko izboljšali, če si morda pogledamo mednarodni standard, ki ga imamo v mednarodnem sporazumu o mednarodnih eh, delovskih in kulturnih pravicah. Eh, pomembno je, da vemo, da to obstaja. Hvala, sedaj pa imamo čas za razpravo. Gospa Romero Lopez, si želi besedo, še kdo drug? Prosim, to mi nakažite, dvignite roko. Sedaj pa gospa Romero, izvolite. Hvala. Kar zadeva, kar je dejal naš kolega iz mreže Solidar. Naj povem, da imamo vsi tak odnos do sezonskih migracij razume, ljudje razumejo to tako, kot da bodo sezonski delavci ostali pri nas. In seveda, to je res, saj obstaja velika razlika med prihodki, ki jih lahko zaslužimo v Evropi ali pa recimo v Severni Afriki ali še kje drugje. Na Gibraltarski užini imamo uh, torej na eni strani in na drugi strani dve najvišji razliki v, v nivoju plač. Tako da so življenjska pričakovanja zelo, zelo drugačna in ne smemo pa seveda opustiti ideje, da pač odvisno od starosti nekega delavca nekdo pride k nam in potem moramo s časoma eh, se zavedati tudi tega, da bodo severnoafriške Afrike se razvile in da bo tudi to vplivalo njihov odnos. Če se želijo severnoafriške države razvijati, moramo pri tem uh, pomagati. Ko govorimo o krožnih migracijah, da bi torej imeli neko sezonsko delo, bi torej lahko dejansko izvajali zlasti, ko gre za neko delo, ki ne traja dolgo, morda v Nemčiji. To že obstaja s sosednjimi državami. Če imamo neko kratkotrajno delo in sodelujejo sezonski delavci iz sosednjih držav, to ni isto, kot če imamo recimo situacijo, ko nekdo pride od res daleč. Skratka, moramo upoštevati okoliščine in mislim, da gre za zelo zapleteno temo, tako da mislim, da moramo temeljito preučiti, zakaj gre pri tej sezonskosti in kako lahko izboljšamo pogoje v državah izvora. Kaj ti zavedajmo se, da nihče ne želi oditi od doma, če ima doma ugodne življenjske pogoje. Tudi to moramo upoštevati. Koliko Eh, zanima me, koliko španskih migrantov se je vrnilo v Španijo. Morda so se vrnili, vendar šele, ko so se upokojili, če bi, bile, če bi bili nekoč eh, pogoji za življenje v Španiji boljši, bi se morda že prej vrnili. Potem še nekaj glede prehoda od irregularizirane v regularizirano situacijo. To je mogoče zgolj, če sodelujemo z državami zvora moramo preučiti, na kakšen način bi lahko delovna pogodba postala takšna, da se lahko v državi izvora podaljša. Torej, te migracijske tokove je treba organizirati, vendar to ni nič nemogočega, morda doslej še nismo imeli pravi študij, doslej morda ni bilo dovolj interesa, da bi dejansko kanalizirali te tokove. Hvala. Gospod Protosevic, izvolite. Ehm, hvala za vaše prispevke zelo zanimive stvari smo slišali in to bo gotovo pripomoglo naši razpravi glede prihodne imigracijske politike v EU. Prejšnji teden smo v Strasburgu glasovali v poročilu gospoda Provere o evropski zunani politiki kot faktorju za vpliv, kot, kot faktor vpliva na migracije. To je seveda nekaj mm, očitnega. Evropska unija mora imeti neko dejansko politiko migracije, saj bomo potrebovali delovno silo, vendar po drugi strani moramo preprečiti, da ljudje pridejo v Evropo kot nezakoniti migranti. In moje vprašanje je za gospoda Reuterja. Nisem točno razumel, kakšna je razlika med illegal in irregular. Kaj ste želeli s tem povedati? Saj pride iz različnih uh, razlogov. Seveda, razlog, zakaj nekdo pride k nam, je lahko povsem drugačen od človeka do človeka. Nekdo pride k nam zaradi vojne, ki je divja njegove države, nihče drug pa zaradi tega, ker si želi boljšega življenja. To so različne situacije. In če mi ponudimo delo sezonskim delavcem, je to nekaj druge, kot če ljudje pridejo brez vabila. In ne vem, zakaj vi nekomu, ki pride k nam brez vabila, rečete, da je nereguliran, ne pa nezakonit. Tudi če so neregulirani, so še vedno nezakoniti. Mrs. Jotova. Gospa Jotova. Благодаря, gospodin predsedatelj, što govori na bolgarski jezik, imam en sasvim konkreten vprašanje. Благодаря на участие. Hvala lepa, bom govorila bolgarsko. E, imam zelo konkretno vprašanje. Dovolite mi, da se najprej zahvalim vsem govornikom. Podobno kot kolegi ste tudi vi omenili, da predlog komisije ni e, zadosten. Potrebujemo namreč novo zakonsko ureditev, ki bo splošno uredil položaj sezonskih delavcev, tako tistih, ki prihajajo iz EU, kako tudi tistih sezonskih delavcev, ki prihajajo iz tretjih držav. Mislim, da smo že večkrat eh, omenili vprašanje polskih eh, delavcev, ki jih je potrebno regulirati. No, ta nova ureditev bo zahtevala veliko širokogrudnost strani delodajalcev. In zanima me, ali menite, da bi morala komisija podati nov predlog, nov predlog, ki bi predstavljal celovit odgovor tako za državljane EU kot državljane tretjih držav. Ja, eh, nihče več ne želi besede, potem bomo dali besedo panelistom, da se lahko odzove, na to pa gospodu poročevalcu, gospodu Morajesu. Izvolite. Hvala, hvala za vprašanja. Mislim, da moramo razmišljati zunaj običajnih okverov. To je to, kar potrebujemo. Sam menim, da direktiva o sezonskih delavcih želi narediti zakonito migracijo privlačnejšo in lažjo od nezakonite migracije. Torej, v tem ravnotežju je treba najti neko zakonodajo, ki bo takšna, da bo dejansko privlačna in da bo zakonita migracija postala privlačnejša, ko gre za sezonske delavce. Rad bi tudi izpostavil, kako pomembno je vprašanje vračanja ko se pogovarjamo o politiki vračanja, eh, vedno pride do tega, da se pogovarjamo o nekašnem pregonu eh, nezakonitih priseljencev, eh, tistim, tistih, ki niso dobili azila in tako naprej. Vendar moramo razmišljati tudi o tem, kako spodbuditi ekonomske zakonite migrante, da se vrnejo. Moramo preučevati poti uh, denarnih nakazil, kako lahko ljudje zagotovijo, da um, kako lahko ljudje so pripričani, da če pridejo v Evropo, se lahko potem vrnejo eh, domov in potem znova eh, pridejo nazaj v Evropo. To smo recimo videli že v drugih državah, recimo v primerju Kanade in Gvatemale. Takrat se je skazalo, da je za ljudi predrago, da bi šli uh, vedno znova nazaj v državo izvora in v državo, kjer delajo, ker je to preprosto predrago. Torej, zato bi vsekakor rad spodbudil čim večjo sodelovanje med državami, države izvora in države uh, dela morajo biti pripravljeni sodelovati, moramo tudi zagotoviti prenos socialnih pravic. To bi bila tudi morda spodbuda, da se ljudje lahko vrnejo domov, če vedo, da lahko da svoje socialne prispevke prenesejo v svojo državo izvora. Podrojite, izvolite. Ne bom ponavljal tega, kar je dejal gospod Hemingway, vendar, če se povrne na vprašanje eh, krožnih migracij in faktorjev, Eh, ki privlačijo ljudi v to. No, zakaj ljudje želijo ostati v neki državi? Sveda obstajajo številni faktori, zakaj se ljudje želijo vrniti domov. Obstajajo vprašanje navezanosti na svojo državo, družino, na svojo identiteto. Sveda je treba upoštevati vse te faktore, ne gre le za upravljanje migracijskih tokov. Mi tu govorimo le o enem majhnem delčku tega pojava, ne govorimo o splošnem pojavu. Gospa Romero Lopez je omenjala Severno Afriko. Ne gre se za to, kako nadzirati ta tok, vendar je vprašanje, kako bi lahko Evropa lahko investirala v Severno Afriko, tako da bi dejansko prišlo od demokratičnih in ekonomsko zdržnih sprememb saj tega še nismo tam dosegli. To tam še ni se doseglo. Prihodnji teden bom šel v Madrid in v Tunizijo skupaj z drugimi nevladnimi organizacijami iz Španije in drugih držav in bomo skušali gotoviti, kaj lahko naredimo na terenu in če lahko nekaj naredimo. No, to sicer ni tema razprave, da to imamo v mislih. Moramo razumeti, da najboljši vzorec, ki ga lahko spostaviti, je to, da prenesem evropski socialni model drugam. Torej, če bi te države investirale 3 do 5 odstotkov svojega BDP, bi lahko tudi uh, upoštevali uh, te socialne socialne uh, zavarovanja. No, ob, kasneje bomo imeli razpravo ravno o tem. Um, in še nekaj. Vprašanje netipičnih delovnih pogodb. To je vprašanje, kaj vidimo znotraj EU, da imamo vedno več netipičnih oblik dela in potem sprašujemo Eurostat, ali imajo statistiko tem in njih nimajo. Mi smo oblikovali študijo o ustreznih delovnih pogojih in statistik nismo dobili in dobil sem stati, statistiko le iz svoje države, iz Nemčije, kjer smo lahko dobili statistike. Torej, uh, Le iz Nemčije smo dobili konkretne podatke in izkazalo se je, da je 45 novih delovnih mest v Nemčiji je pod okriljem agencij za delo in večinoma so e, to netipične pogodbe o delu, to so pogodbe za določen čas. In mislim, da če bomo sezonske eh, delavce izkoriščali, bomo imeli še več teh netipičnih pogod po delu. Še nekaj glede razlike med irregular in illegal, torej nereguliran in nezakonit. Za besedico eh, nezakonit se skriva veliko diskriminacije. To če, če ste nereguliran, pomeni, da niste znotraj eh, reguliranega okvira. Če pa rečemo nezakonit, potem je to res način, kako se ljudi stigmatizira in, diskrimini, in diskriminira. In mislim, da če se želimo eh, boriti proti diskriminaciji, potem ne smemo govoriti o ilegalni migraciji, temveč o neregulirani migraciji. Gospa Levoj. Če se navežem glede prehodnega režima, ki ga je omenjala gospa Romero Lopez in o sodelovanju z državami izvora. To so stvari, ki morajo potekati tudi na evropski ravni, saj to poteka že na globalni ravni. Odbor za delovce imigrante pri OZN bo verjetno imel septembra dan namenjen razpravi o tem in seveda so vsi naši člani vabljeni na to razpravo, tudi iz EU. Upamo, da bo ta razprava obveščena, razprava z državami izvora, kot tudi državami dela. In obravnavali bomo delavci imigranti, ki so vedno bolj ranljivi zaradi svojega statusa. Pomembno je upoštevati tudi razpravo na Evropski komisiji. In njen revideran dokument o eh, eh, migracijah in razvoju. Poleg tega, poleg tega bi še nekaj povedala v zvezi z rabo besed illegal in irregular. Parlament je izdal priporočilo pred dvema letoma, rekoč, da se illegal ne sme uporabljati zaradi kriminalizacije termina. Vendar, ko govorimo o Evropski uniji temeljih pravic, ki se nanaša tudi na migrante, je potem to pravzaprav v nasprotju z z besedico illegal. To je vprašanje, oziroma zato moramo reči irregular namesto illegal. Pomembno je tudi pojasniti, zakaj so ljudje v nereguliranem položaju. Morda so to neki iskalci azila, pa se jih ne vrne v svoje države zaradi političnih razlogov. Recimo, to je en tak primer, ko so ljudje v nekašnem. V, eh, čudnem položaju, ki ni reguliran in dosti krat so uh, ljudje v nereguliranem položaju, zato ker ne vejo, kakšen postopek je treba opraviti za to, da dejansko postanejo zakoniti prebivalci. In o tem se bomo po pogovarjali tudi v prihodnem poročilu Agencije za temeljne pravice. To bo predstavljeno jeseni, poleg tega bo na to temo potekala pomembna konferenca letos jeseni. Torej, moramo tudi se zavedati, da sezonsko delo mora biti izbira, ne pa zahteva. Sezonski delovci se morajo sami odločiti, ali želijo migrirati ali ne. In če se za to odločijo, morajo imeti enako pravno obravnavo. Hvala, gospa Levoj. Hvala za prispevke in odgovore. No, sedaj imamo ravno še dovolj časa, da slišimo sklepne uh, besede gospoda Pročvaca. Kloda Moraesa. Hvala na kratko. Morda bi dal še nekaj minut svojemu soporočevalcu, gospodu Koferateju. Morda bi on ob koncu še dobil priložnost in zaključil razpravo. Hvala za njegove prispevke, njegovo delo. Seveda imamo sedaj veliko. Eh, tež, težko nalogo pred sabo. Bila, ne, eh, bil, bil sem že na veliko predstavitvah v življenju, vendar to je bil, bila zelo vsebinska predstavitev. Slišali smo številne predloge, kako izboljšati predlog. Torej, hvala vsem, bo pa z Sergijem imela veliko dela pred sabo in za, zahvalil bi se tudi svoji ekipi. Uh, ki nam bo pri tem pomagala. In hvala seveda kolegom, ki ste prišli na predstavitev. Naj povem nekaj hitrih komentarjev. Danes nisem pričakoval takšnega strinjanja glede zadeve, kot smo ga slišali. Zdi se, da se kolegi res zavedate, da gre za nek sektorski pristop. To je prva zakonodaja glede nizko kvalificiranih delavcev. In prišla je, torej, prišla je na pravzaprav nek poseben način, to ni nek celovit pristop in vseeno sem vesel, da vidim, da se da razumete, da smo v situaciji, ki si pravzaprav ne želimo, mora imeti neko enotno dovoljenje, ki bi veljalo za vse delavce in bi že tam obravnavali vprašanje enakopravne obravnave. Danes nismo v takšnem položaju, smo pa v položaju, ko imamo možnost, da bi oblikovali zakonsko podlago za to, da se ljudi obravnava enakopravno gospod Koferati in gospa Carmen Romero Lopez sta dva poslanca, ki sta o tem govorila, o tem, kaj pomeni sezonsko delo v praksi, ne le v teoriji. Zahvalil bi se panelistom, ki so spregovorili. Imeli smo zelo kakovostne prispevke in uh, res bomo upoštevali to, kar ste dejali in to, kar ste tudi zapisali v svojih prispevkih. In, da, delal sem že v številnih službah in bil, delal sem tudi v novinarnih organizacijah in vem, kako je to, ko te priganje, da moraš čim hitreje povedati, kaj misliš. Bomo pa seveda eh, upoštevali eh, vaše prispevke, zaenkrat je ta naš delovni dokument šele v nastajanju, tako da bomo lahko upoštevali. Um, komentarje. Bomo se seveda še srečali, še večkrat, preden bomo do, pre, oblikovali dokončno poročilo. Stališče socialnih partnerjev je zelo jasno in nadaljevali bomo razpravo, ki se je začela z razpravo o modri karti in ki smo jo na to nadaljevali pri obravnavi enotnega postopka. In naj še enkrat povem, da zelo upoštevamo stališče socialnih partnerjev zlasti pa nam je pri srcu člen 16, ki govori o enake obravnavi. In še hvala po, po, poslancem, ki ste ostali do konca. Imeli smo res zelo visoko kakovost prispevkov. Ta zakonodajni akt ni nekaj, kar smo že videli. To je neko novo področje, ki se ga lotevamo. Sezonsko delo, nizko kvalificirano delo. In uh, to ni enostavno, to ni neka situacija, ki jo lahko uh, prebrodimo zgolj z ideološkimi razpravami. Mislim pa, da lahko upamo, da bomo ob koncu dela dejansko lahko zaščitili sezonske delavce, da bomo zagotovili enakopravno obravnavo, torej da bo položaj boljši, eh, kot je sedaj, da ne bomo ustvarjali škode, temveč da bomo zgradili možnost tega, da bi zaščitili ranljive delavce in da bi. Uh, dejansko bolje eh, razumeli realnost, da so sezonski delavci že tu v EU, eh, njihov, njihov položaj ima različne oblike. Imamo tudi določeno obveznost do njih, pa tudi do širšega socialno-ekonomskega konteksta v EU. Bomo upoštevali vse, kar ste danes rekli, to smo si skrbno zabeležili in upam, da ko boste videli poročilo, boste lahko prepoznali določene stvari, ki smo danes slišali. Morning, been... Dobro, hvala, zelo koristna razprava je potekala danes, zelo uspešne razprave. Mislim, da smo se vsi nekaj naučili o tem vprašanju, o vprašanju sezonskih delavcev, seveda se moramo še marsikaj naučiti. Poleg tega pa imamo danes popovdne še drug del uh, predstavitve. Preden zaključim dopodanski del sestanka, naj povem, da ne bomo nadaljevali ob treh kot ponovadi, temveč ob dveh. Ob dveh nadaljujemo. Danes nadalj bomo imeli popodanski del od dveh do petih. Torej, časa bo le za sendvič, tako da lahko nadaljujemo z delom. Sedaj pa bom dal še besedo gospodu Koferatiju za zadnjo besedo, ki je poročevalec za odbor za zaposlovanje. Boste vi povedali zadnjo besedico v zvezi z današnjim sestankom? Tudi sam bi se rad pridružil vsem zahvalam, ki jih je izrekel kolega Moraes. Današnji prispevki so bili res dobri, tako da smo med razpravo dobili kar precej gradiva, ki ga lahko uporabimo pri nadaljem delu. Mislim, da, kot smo slišali večkrat tekom razprave, je to zelo občutljiva tema, da se bomo morali tega odločno lotiti tudi zaradi tega, ker je sam postopek upravljanja migracijskih tokov, postopek je še vedno v teku tudi v bolj dramatičnih trenutkih, ko se pojavijo izredne razmere, kot so naprimer trenutne na področju sredozemlja. Tako da je verjetno to nek mozaik, bolj kompleksen mozaik, ki ga sestavljamo, mislim pa, da bo na koncu mozaik zelo prijeten na pogled. To je delo, ki nas čaka, ki ga moramo opraviti. Upoštevati bomo morali tudi druge argumente in vprašanja, ki se bodo pojavili. Resnično verjamem v način dela, ki smo si ga izbrali. Pomembno je, da soočimo svoja mnenja. Pomembno je tudi, da dokumente, ki jih pripravljamo, obravnavajo drugi in da se potem o njih pogovarjamo. Danes dopoledne nam je to uspelo storiti, zato bi morali poskrbeti za kontinuiteto tega odnosa. Vsak naj seveda upravlja svojo nalogo in izvrši svoje dožnosti. Mislim pa, da bi morali vedno opraviti to vrstna posvetovanja in izmenjavo mnen, še predna se spremljajo kakršnikoli dokončni zakonodajni akti. Vsak mora seveda prevzeti tudi svojo odgovornost, vendar več stvari, kot veš, bolj enostavno je delati. Hvala. Hvala. In kot rečeno, nadaljujemo ob dveh. In obravnavali bomo drugi svežen, to so znotraj, to je znotraj podjetja premeščeno osebje. Hvala vsem panelistom in hvala vsem, ki ste sodelovali v prejšnjih delih naše predstavitve. Hvala vsem in se vidimo ob dveh.